Gospod predsednik, tokrat prvič nastopate na plenarnem zasedanju v Evropskem parlamentu. Zato smo se dogovorili, da bo ta nagovor lahko nekoliko daljši. Gospod predsednik je namreč želel predstaviti svoja stališča tudi o nekaterih drugih temah, tudi institucionalne narave. Želel je namreč na začetku svojega mandata predstaviti širše svoje ideje. 15-20 minut verjetno. Izvolite. Hvala, gospod predsednik, dragi kolegi. V veliko veselje mi je, da imam priložnost, da sodelujem v razpravi skupaj z vami. Ne samo, da bom poročal o neformalnem srečanju Evropskega sveta, ne nazadnje je bilo to neformalno srečanje brez formalnih zaključkov, o katerih bi lahko poročal. Danes je tudi priložnost, da se srečam z vami ob začetku svojega mandata. Če bi čakal do prve uradne priložnosti, da bi poročal o Evropskem svetu, ki bo potekal konec marca, potem ne bi prišel v ta parlament pred koncem aprila. To pa bi pomenilo pet mesecev po imenovanju za predsednika Evropskega sveta. Zato želim izkoristiti to priložnost in vam predstaviti, kako gledam na svojo ulogo in svojo funkcijo. Zato bom porabil par minut, zato da se mi potem v prihodnje na to ne bo več treba vračati. Seveda smo vedno imeli predsedstvo Evropskemu svetu. To ni isto kot predsednik Evrope, kot so poročali nekateri mediji. Kaj se je torej spremenilo? Tri drobne stvari, ki pa bodo skupaj s časom imele potencial, da zadeve konkretno spremenijo. Prvič, gre za element kontinuitete. V preteklosti so se predsedujoče države izmenjevale vsakih šest mesecev. In malo je bilo priložnosti za oblikovanje dolgoročne strategije. Naši partnerji v tretjih državah so se morali vsakokrat, ko je potekalo zasedanje na vrhu z Evropsko unijo, srečevati z drugimi partnerji. Večja kontinuiteta je temeljnega pomena za izgradnjo odnosov in za izvajanje resnih nalog. Drugič. Gre za delo s polnim delovnim časom, če smem tako reči. Namreč prejšnji predsedujoči so istočasno vodili še svoje nacionalne vlade, kar pomeni, da so lahko največ polovico svojega časa posvetili Evropskemu svetu. Sedaj pa, ko imamo nekoga, ki se bo ukvarjal samo s tem, ko bomo imeli tudi zunanje zastopanje, tako bo Evropski svet lahko bolje igral svojo ulogo v okviru Evropskega sistema institucij. In tretje, tu je še dejstvo, da voditelji držav in vlad sedaj izberejo tistega, za katerega menijo, da bo najbolje opravljal ta položaj. Ne pa, da je predsedojoči Evropskemu svetu arbitrarna oseba, ki je pač slučajno na položaju, takrat, ko pride do kroženja. Te tri spremembe predstavljajo pragmatično izboljšavo prejšnjemu institucionalnemu ustroju. Ampak, če jih poštevamo skupaj z dejstvom, da Evropski svet sedaj postaja samostojna institucija, te tri spremembe dajajo Evropskemu svetu boljšo možnost, da izpolni svoje naloge v skladu z pogodbo in da dejansko opredeli splošne usmeritve in prioritete Evropske unije. Nekateri komentatorji so v tem prebrali še veliko več, drugi pa manj. Po eni strani so nekateri bili mnenja, da je predsednik Evropskemu svetu podoben izvršnemu predsedniku države, kot je recimo to funkcija predsednika v Franciji. Po drugi strani pa drugi gledajo na to funkcijo zgolj kot na predsedovanje na sestankih. V resnici ne gre ne za eno, ne za drugo. To ni nek izvršilni predsednik, ki nima izvršilnih funkcij. Izražati mora stališča vseh predsednikov držav in vlad kolektivno. Po drugi strani pa vloga ne predstavlja samo predsedovanja na sestankih, kjer bi samo dajal besedo temu ali onemu. Naloga priprave in potem nadaljnih ukrepov ter zastopanja Evropske unije na vzven, recimo skupaj z predsednikom komisije na vrhu G20, ter tudi predstavljanja mosta med institucijami in nacionalnimi državami. Vse to pove, da ne gre samo za predsedovanje na sestankih. Stalen predsednik naj bi pomagal zagotavljati skupno smer, nič več in nič manj. Kam gremo? Kako se vesti do naših sosed? Kdo so naši glavni strateški partnerji v svetu? Kje hočemo biti v desetih, dvajsetih letih? To so vprašanja življenjskega pomena. Kar pa zadeva moj odnos z Evropskim parlamentom, Je to pogodba zelo kratka, zahteva samo, da vam poročam po zasedanjih Evropskega sveta. To pomeni vsaj štirikrat letno. Čeprav vemo, da bo v večini primerov takih obiskov več, pet, šest, morda celo deset. In ne bi trajalo kaj dosti, preden bi bili siti gledati me tu v vaši sredini nameravam se srečevati z um, voditelji skupin, pa tudi mesečno se srečujem z vodstvom parlamenta. Moje vloge ne smemo zamenjati z vlogo predsednika komisije. Gospod Barozo vodi izvršilno telo, ki je izvoljeno in ki poroča Evropskemu parlamentu. Komisija daje zakonodajne Proračunske predloge tega jaz ne počnem. Predsednik komisije je v vsakodnevnem stiku z Evropskim parlamentom, tudi pri delu na zakonodajnih in proračunskih predlogih. Moja naloga pa je, da zagotovim, da voditelji držav in vlad lahko kolektivno sprejmejo neko splošno strategijo za Evropsko unijo glede notranjega razvoja, pa tudi kar zadeva zunanje odnose. Sam se vsak teden srečujem z gospodom Barozo in oba se akutno zavedava, da je potrebno izogniti se konfliktu kompetenc oziroma sporom, kdo je odgovoren, zakaj. Javno mnenje v tretjih državah bo morda težko razumelo, kakšna je razlika med komisijo oziroma predsednikom komisije in predsednikom Evropskega sveta. Sam pa sem prepričan, da smo na pravi poti. In v tem kontekstu se je treba spomniti tudi, da sem predsednik Evropskega sveta, ne pa sveta ministrov. To sta sedaj dve ločeni ustanovi. Običajni svet, ki predstavlja drugo vejo zakonodajalca skupaj z Evropskim parlamentom, temu bo še naprej predsedovalo predsedstvo, ki bo še naprej rotiralo med državami članicami. Samo, ko gre za zunanje zadeve, kjer gre za koordinacijo izvršilnih moči, bomo imeli skupnega predstavnika oziroma predstavnico gospo Catherine Ashton, ki bo tudi podpredsednica. In tukaj želim pohvaliti delo, ki ga je opravila Catherine Ashton ko se je spopadala z mnogimi izzivi na področju zunanjih zadev in varnosti ter tudi pri pripravi službe za zunanje delovanje. V čast mi bo, da bom lahko skupaj z njo delal pri zunanjem zastopanju Evropske unije. Samo par besed glede samega Evropskega sveta prvo uradno zasedanje v času mojega predsedovanja bo potekalo v naslednjih mesecih. V knjižnici Bibliotek Solvej pa so se že sestali voditelji držav in vlad. Ne vem, ali je šlo za fizično bližino parlamentu, ampak naše razprave so bile zelo plodne. Kot rečeno, Ne morem vam poročati o kakih formalnih zaključkih, ker je bil sestanek neformalne narave. V najboljšem primeru vam lahko povem, kakšni so moji osebni zaključki na podlagi te razprave in to sem zapisal tudi v dopisu svetu in kolikor vem, je ta dopis bil razdeljen tudi v parlamentu. Moj namen na tem neformalnem svetu je bil predvsem, da pripravimo naše prihodnje delo v zvezi z vprašanjem, kako izboljšati gospodarsko učinkovitost Evrope, potem, ko bomo išli iz neposredne krize. Tukaj gre za to, da si pogledamo naše cilje, naše ambicije. In predsednik komisije Barozo nam je s tem v zvezi pripravil zelo koristen dokument, pa tudi, kako izboljšati naše obvladovanje teh vprašanj kako se bomo lotili integriranega gospodarstva na našem največjem trgu in kako bomo vsa ta vprašanja strnili v eno od osrednjih vprašanj za Evropsko unijo. Naša začetna izmenjava mnen je predstavljala predvsem razpravo o tem, kako določati cilje, kako jih dosegati in kako ocenjevati. V veliki meri gre za koordinacijo nacionalnih pristojnosti, obenem pa je potrebno v celoti izkoristiti vse pristojnosti in instrumente, ki jih ponuja Evropska unija. To je naloga, za katero se zauzema tudi Evropski svet. Na sestanku v knjižnici Solvej smo se vsi strinjali, da potrebujemo v Evropski uniji bolj osredotočeno koordinacijo to velja za gospodarsko politiko, zlasti na področju evra, pa tudi za mikroekonomsko politiko. Veliko je zelo strokovnih vprašanj, ampak gre za to, da bi se osredotočili na samo štiri ali pet glavnih gospodarskih ciljev. Ti cilji morajo biti merljivi in morali bi jih potem razbiti na nacionalne podcilje in potrebovali bi največ 65 različnih podatkov. Evropski svet je pripravljen prevzeti tudi večjo odgovornost v skupni strategiji za rast in delovna mesta. Nujno je, da se osebno vključimo v to. Iz obljub na papirju moramo preiti na dejanja in moram reči, da me je ambicioznost, ki je vladala v obmizju, navdušila. Temu lahko rečemo boljša koordinacija, boljše upravljanje ali pa tudi guvernemo ekonomik, ampak ključ je skupna zavezanost uspehu. Imeli smo tudi kratko razpravo o tem, kako bi lahko bolje združili naše ukrepe pri obnovi Haitija. Želimo čim bolje izvajati člen 214 pogodbe, ki govori o koordinaciji humanitarne pomoči. Kako naj se Evropa strateško odzove na Kopenhavensko konferenco o podnebnih spremembah, to pa je vprašanje, s katerim se bomo ukvarjali v naslednjih nekaj mesecih. Nepričakovano smo se morali ukvarjati tudi s položajem v Grči. Sam sem prevzel nalogo, da zagotovim, da se bo to obravnavalo v evropskem institucionalnem okvirju in ne izven njega. Dogovor, ki smo ga dosegli, je naletel na odobravanje vseh 27 držav članic in svoje strinjanje sta izrazila tudi predsednik komisije in predsednik Evropske centralne banke. Grčija želi prevzeti odgovornost ter zmanjšati primankljaj na verodostojen način, mi moramo pa po drugi strani zagotoviti solidarnost, če bo ta potrebna. Zelo se veselim, da bom lahko prisluhnil vašim stališčem o vseh teh temah. Ne nazadnje tudi o tem, kako se spopasti z vsemi izzivi, ki so pred nami. Gospod predsednik, dragi kolegi, lahko vam zagotovim, da imam v naslednjih letih en glavni cilj in sicer zagotoviti, da bo Evropska unija na poti, da postane navznotar še močnejša,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 za vaš nagovor. Zdaj pa dajem besedo predsedniku Evropske komisije, gospod, gospodu Barosu. Gospod predsednik, čestitljivi poslanci. Naj vam naj najprej čestitam predsedniku gospodu Van Rompuyju za zelo dober neuradni Evropski svet, ki je prvič potekal pod njegovim predsedstvom in predsedovanjem. Potem, ko smo se strinjali glede pomembne izjave o Grči, smo govorili o strategiji EU 2020 za trajnostno rast in zaposlenost. Imel sem to možnost, da se osredotočim na vsebinska politična vprašanja in izzive, s katerimi se soočamo in na tiste stvari, ki jih bo komisija formalno predlagala naslednjo sredo. Pred krizo je evropsko gospodarsko napredovali. Imeli smo 18 milijonov novih služb, bolj dinamično poslovno okolje, vendar pa je vse te koristi izničila finančna kriza in njen vpliv na številna področja našega delovanja. V enem letu je naš BDP padel za 4 odstotke, brezposobnost je zrasla za 10 no, na 10 odstotkov, kar je v veliki meri prizadelo našo blaginjo in ogrozilo našo družbo. Hkrati pa naloga postaja težja, naše prebivalstvo se starša in imamo tudi težave pri raziskavah in izobraževanju. Hkrati pa imamo tudi veliko prednosti. Imamo največje tržno gospodarstvo sveta, imamo enotni trg, imamo tudi evrsko območje in vse to se je izkazalo za pomemben vidik in pomembno um, pomembno rešitev v, v krizi. Vendar pa sedaj stojimo pred odločilno izbiro za prihodnost novih generacij. Upamo, upanje, da bi se vrnili stari dobri časi, ni več možnost. Ena od mo možnosti je omejenost spremembe. Najnižji imenovalnik, ki prinese neke, neke reforme, vendar pa s tem ne bomo nikoli mogli pridobiti vsega, kar smo izgubili z krizo. S tem bi Evropa zapadla v drugi razred uh, svetovnih akterjev. Mislim, da moramo in da smo lahko bolj ambiciozni. Mislim, da si lahko prizadevamo za gospodarsko strategijo, s katero bo Evropa na poti konkurenčnosti, ki lahko ustvari milijone novih delovnih mest. Vendar pa tega ne moremo storiti s polovičarskimi ukrepi in le z postopenskimi spremembami. Čutiti moramo da je to potrebno in da ravnovanje po starem ne bo obranilo našega evropskega načina življenja in da s tem ne bomo obranili naših socialnih modelov. Prav nasprotno, ti socialni modeli bodo ogroženi, če se ne bomo prilagodili bolj izziva polnemu globalnemu okolju. Sveda pa je zato potreben skupen odziv in ukrepanje. Potrebujemo države članice, evropske ustanove, deležnike in vse splošno družbo. Hkrati pa potrebujemo aktivno udeležbo in podporo tega parlamenta, Evropskega parlamenta, če želimo oblikovati strategijo in če želimo posredovati in komunicirati državljanom. Naslednji teden bo komisija predložila ključne elemente strategije, ki jo bomo formalno predložili evropskim institucijam. Ta se bo osredotočila na tri prednostne naloge. Pametna rast, vključujoča rast, trajnostna rast. Glavni Glavno gonilo rasti mora biti znanje, ki promovira znanje, tehnologije in veščine jutrišnjega dne. Potem, če hočemo ohraniti naš model družbe, moramo zagotoviti več delovnih mest. Naš cilj mora biti zdrava, blagost, zdravo gospodarstvo in blagostanje, kjer bo lahko vsak prispeval svoje. Zato pa potrebujemo delovna mesta, eh, in le tako se lahko spopademo s problemom revščine, ki ni nacionalni problem, temveč je problem, na katerega se moramo odzvati skupaj na evropski ravni. Potem pa mora biti naša socialna tržno gospodarstvo naravnano na tako, da bo kos prihodnim izzivom. Tukaj govorim o boju s podnebnimi spremembami, potem tudi priznavanje pritiska na vira, in s tem imam v mislih tudi konkurenčno gospodarstvo, poglabljanje skupnega trga, večje investicije, še zlasti za majhne in srednje velika podjetja in gospodarstvo, ki bo lahko zadržalo svoje mesto na globaliziranem trgu um, in gospodarstvu. Vendar pa nam doslej, ker teh ciljev še nismo dosegli, ti cilji pomeni, so še pomembnejši, kot so bili doslej pri naših predpisih, kaj gospodarsko potrebuje, je potrebno poštevati tudi, na kakšen način se tega lotiti. Kaj potrebujemo, da bi uspeli? Kot prvo mora biti ta strategija vseobsežna. Ne moremo imeti neke mešane strategije, pri kateri bi lahko vsako pravil le lažji del posla. Pri tem pa bi teže izzive prepustil drugim. In še vedno im, im moramo dokončati notranji trg, izpolniti um, izzive, kako trošimo naš denar, kako um, oblikujemo naše davčne sisteme, če omenim le nekaj izzivov. Kot drugo, mora naša strategija povezati in vključiti vse dele naše družbe. Evropska družba ne bo prišla na pravo pot za prihodnost, če bo šlo to na račun socialnih konfliktov. Zato je potreben proaktiven pristop pri ustvarjanju delovnih mest in boj proti revščini. Ta dva vidika sta najpomembnejša. Zato je treba reformirati finančni trg. Želimo si močen finančni sektor, ki bo lahko financiral inovacije in pomagal um, podjetjem, da bodo rasla. Vlade so temu sektorju prišle na pomoč v stiski. In sedaj moramo vedeti, da je potrebno zagotoviti tudi ustrezen nadzor na evropski ravni na tem sektorju. Kot tretjo, vse splošna vizija za evropsko gospodarstvo ne sme zapasti v odločenju o tem, kdo bo storil kaj. Tukaj ne smemo sedaj razpravljati o pristojnostih in kompetencah. To, kar moramo videti, je dodana vrednost evropskega pristopa. Dokaj očitno je, da v času globalizacije, ko moramo z američani, kitajci, rusi in drugimi razpravljati o stvarih, da je dodana vrednost skupnega pristopa, naprimer v G20, ki je pobuda, ki jo je sprožila Evropska unija med francoskim predsedstvom, ki jo je torej sprožil francoski predsednik in jaz sam, da so predlagali ameriškom predsedniku organiziran teh svetov. Skratka, v tem času moramo razumeti, da bomo šteli več, če bomo delovali skupaj. Nima smisla, da pripoznavamo globalno medodvisnost in da znižujemo soodvisnost znotraj Evropske unije. Zato moramo delovati skupaj. Vendar pa bo seveda tudi na nacionalni ravni treba ukrepati. Ostajajo nacionalne odgovornosti in to je tisto, kar pričakujemo od vlad. Hkrati pa pričakujemo od vlad, da se bodo resno zavezale k evropskemu pristopu. Evropski pristop je potreben, da ne, ne zato, da bi se vedno zgledovali po Bruslju in prosili za pomoč, temveč zato, da bi pomagali prepotrebnim reformom v naših družbah, tako da bomo imeli več blagostanja in več blaginje za naše državljane. Uspeli bomo le, če bomo pripravljeni delati skupaj, ne pa drug proti drugemu. Zato potrebujemo tudi verodostojno lastništvo na vseh ravneh in potrebujemo močno in resnično usklejevanje na gospodarskem področju. Lizbonska pogodba nam te instrumente daje in izkoristili jih bomo. V tem Evropskem svetu sem videl, da se tega problema zavedamo. Tokratno razpravo lahko primerjam z razpravo pred petimi leti, ko smo govorili o Lizbonski strategiji. In naj vam povem, zelo iskreno in zelo odprto, da sem med predsedniki držav in vlad videl veliko več o zaveščenosti in zavesti o tem, da moramo delati skupaj in tudi, da se zavedamo zunanih vplivov na gospodarsko rast in na gospodarstvo v Evropski uniji oski nacionalni interesi ne bodo zaprli pot tesnejšemu sodelovanju znotraj Evropske unije. Prav tako pa potrebujemo paradne ukrepe znotraj Evropske unije, ki bodo jasno pokazali, kaj skušamo doseči. Nekaj konkretnih načrtov in te bom predstavil. Tukaj gre za projekte, kot so inovacijski načrt, program za nove šole, ustrezna Eh, digitalna agenda, zelene tehnologije in tudi poseben ukrep ali načrt za boj proti revščini. Projekti imajo svojo vrednost in tudi prinašajo določene vplive in učinke, ki kažejo, zakaj Evropa pomeni del rešitve in da v Evropi ne le govorimo, temveč tudi ukrepamo. Naj zaključim tako, da pozovem Evropski parlament naj pokaže močno podporo za te projekte kot zakonodajalec, kot proračunska oblast in kot zagovornik evropskega ukrepanja v vsakem kotičku Evropske unije. Hvala lepa za vašo pozornost. Najlepša hvala, gospod predsednik. Sedaj pa govorci v primeru političnih skupin, najprej Evropske ljudske stranke, gospod Jozef Dal. Gospod predsednik, predsednik sveta, predsednik komisije, gospe in gospodje. Evropski svet 11. februarja je bil prvi, ki mu je predsedoval Herman van Rompuy. Komor bi želel izreči dobrodošlico ob prvem obisku plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta. Gospod Van Rompuy, naša politična skupina od vas veliko pričakuje. Pozdravljam vaš pozitiven duh in tudi pragmatičnost vaših komentarjev od vašega imenovanja naprej. In uh, cenim tudi delo, ki ga upravljate v Evropskem svetu. Vendar pa od vas in od sveta ministrov pričakujemo, da se boste zavedali dejstva in da, se, da se je narava evropskih institucij po eh, Lizbonski pogodbi spremenila. Sedaj ima Evropski parlament enakopravno vlogo in pristojnost. Naj se vrnem na vsebino razprave 11. februarja, torej kakšna bo strategija do leta EU 2020. Prav tako pa bi rad govoril o gospodarski proračunski politiki Evropske unije. Obstajajo špekulacije zaradi grškega dolga napram evra. Vse te zadeve ste obravnavali v knjižnici Solvej. Skupna valuta je postala šipkejša. Ali je razlog za to zgolj grška kriza? Ali pa je razlog za to tudi vpliv na evro z tistih ljudi, ki ne cenijo moči držav članic, ki sodelujejo v evrskem območju? ali bomo morali počakati, da se bo gospodarski položaj eh, v evropskem območju, evropskem območju prav tako poslabšal, kot se je v Grčiji, da bomo ukrepali. Kaj lahko storimo, da bi pomagali najbolj ogroženim državam? To je vprašanje, ki ga vam zastavljam. Hvaležen sem za ukrep solidarnosti, ki je bil takrat sprejet, vendar pa se zavedam, da ne, nisem prepričan, ali bomo evropejci dejansko kos temu položaju. Kakšen je položaj? Grški položaj kaže, da moramo spremati pogumne odločitve, če želimo zagotoviti, da bo naša valuta odražala politično moč za njo. Govorimo o političnem vodenju in tudi o monetarnem vodenju, vendar pa bi lahko stvari veliko bolj poenostavili, če bi hoteli, če bi razvili resnično proračunsko koordinacijo evrskih držav. Gospod Balador je pravkar priznal, da obstaja potreba po novi organizaciji suverenosti znotraj Evropske unije. To ni tipično za francoza, da to reče. Rekel je, da bi morala proračunsko politiko nacionalnih vlad odločati evropska raven, preden se predloži nacionalnim parlamentom. Zanima me, ali bi lahko o tej zamisli resno razmislili in jo analizirali. To pomeni, da bi se torej evropske oziroma evrske države um, pod, najprej obrnile na evrsko oziroma na evr, evropsko oblast pri določanju svojih proračunov. To bi seveda pomenilo tudi veliko za mednarodno areno, kjer naj bi Evropa govorila v en glas. Kot je rekel gospod Barozo, znotraj mednarodnega denarnega sklada se valute eh, ponderirajo glede na moč posameznih držav. Tukaj imajo različne države različne odstotke. Šest ustanoviteljic eh, Evropske unije ima 18,4 odstotke. Če bi te države bile zedinjene, pa bi imele 23 odstotkov glasov znotraj mednarodnega denarnega sklada, vse države Evropske unije skupaj pa 32 odstotkov glasov, skoraj da dvakrat več kot ZDA. Tako da, gospe in gospodje, na ta način se odražajo odnosi moči po svetu. In ker je Evropa trenutno razdeljena, ne moremo igrati z polno močjo. Uh, ali mislimo, da bi, ali mislite, da bi morali nadaljevati na ta način? Naša politična skupina misli, da ne. Mislim, da moramo odpreti oči za resnične posledice to vrstne razdrobljenosti. Le tako bomo lahko prepoznali, kaj je treba storiti, kakšne so potrebe. In dejansko moramo sodelovati, ne pa, da se oprijemamo te gospodarske suverenosti, za katero vsaka država članica še naprej lažno misli, da jo ima grupa postopnowego sojuszu socjalistów i demokratów w parlamencie europejskim skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov gospod Steven Hughes. Najlepša hvala, gospodi predsedniki. Od začetka gospodarske in finančne krize je več kot sedem milijonov ljudi postalo brezposelnih. Do konca letošnjega leta bo verjetno brezposelnih 25 milijonov prebivalcev. Dobro zdravje naših financ zahteva, da uvedemo nekaj reda in vsi, vse koristi, ki smo jih dosegli v zadnjih dveh desetletjih, so bile uničene. Prišlo je do popolnega kolapsa našega sistema. Gospodarska rast ostaja zelo šipka in mnogi so izgubili upanje v hitro okrevanje. To bo privedlo do nadaljne neenakosti znotraj naše družbe in mnoge države članice potrebujejo solidarnostno zaščito znotraj Evropske unije, saj so postale tarča krutih špekulacij. Naša globalna konkurenčnost se je uh, ošibila, hkrati pa tudi političen vpliv. To je torej mrakobni položaj, v katerem Evropska unija skuša ohraniti svoj model gospodarskega in socialnega razvoja. Gospod Barozo, pomladni svet boste poprašali, kje želimo biti leta 2020 v Evropski uniji? To je zelo pomembno vprašanje. Toda ali se lahko uh, pogovarjamo o oddaljeni um, prihodnosti, ne da bi zdaj vplivali in pomagali tistim ljudem, ki ta hip čutijo posledice te krize, ki se sprašujejo, ali bodo jutri imeli uh, delo, ali bodo imeli jutri večje možnosti, da najdejo uh, službo. Kakšne odgovore jim boste dali? V moji regiji ne morem sedaj reči ljudem, da naj ne skrbijo, da imamo načrte za leto 2020. Odzvati se moram na njihove tekojšnje psihične skrbi. Moram jim eh, znati povedati, da bodo kmalo dobili novo delovno mesto, da se bodo kmalo ta delovna mesta začela ustvarjati in da bodo tam lahko zaslužili dostojno plačo. Politični, politično agendo pa odloča Evropski svet, namreč konsolidacijo javnih financ. Države članice naj bi začele naslednje leto zač eh, z konsolidacijo, tako da bi v dveh eh, letih prišle znotraj določenih okvirov. Evropo lahko iz krize potegnemo tudi na drug način, če bomo imeli ljudi v osrčju naše politične agende in zlasti tiste, ki jih je kriza najhuje prizadela. Pozivam gospoda Van Rompuja in gospoda Baroza, da razmislita o izhodni strategiji. Evropa bi morala izbrati moralno dostojen način ven iz te krize, tako da se bomo oprli na naše temeljne vrednote, ki jih lahko prevedemo v gospodarske uh, številke. To se ne bo zgodilo, če se bomo osredotočili le na hitro konsolidacijo. To pomeni krčenje naših javnih investicij, eh, znižanje eh, investicij za izobraževanje in znižanje investicij za in denarja za zdravstvo. S tem bo evropsko gospodarstvo in prebivalstvo še bolj eh, trpelo, kot je že. In, Tisti, ki so zdaj kratkoročno brezposelni, bodo postali dolgoročno brezposelni. Evropejci si zaslužijo bolj uravnotežen politični pristop. Tudi posojilni trg mora predstavljati sestavni del Evropske strategije za leto 2020. Ta mora zdrževati makroekonomsko politiko s strukturnimi politikami in z okoljskimi in socialnimi vidiki, tako da bomo ustvarili vsaj 5 milijonov neto služb do leta 2020. 2015, zlasti na področju zelenih tehnologij. To mora biti ključni cilj nove strategije. Ustrezno koordiniranje finančne politike, ki bo seglo preko um, pakta za stabilnost in rast, je treba povezati z osredotočenostjo javnih financ in javnega investiranja. To bo zahtevalo politični preskok v miselnosti in drugačne modele. Na junijskem srečanju bi morali predstaviti ambiciozen načrt za okrepitev ekonomskega upravljanja znotraj Evropske unije gospod Van Rompuy in gospod Barroso, izvati moramo star način dela, če želimo potegniti kakšne nauke iz te krize, tako da bo ta čimprej postala zgodovina. Zdaj imamo priložnost, da Evropa pokaže svojo moč in uh, prednosti državljanom. To pa se ne bo zgodilo, razen če Evropska strategija za 2020 dejansko ne bo imela v srčju ljudi in njihovih dostojnih delovnih mest. V imenu svoje politične skupine vas pozivam, da postavite eh, ljudi in ne le naj, eh, najranljivejše ljudi v osrče vaše strategije. Grupa porozumenja liberalov in demokratov na rzecz. Najlepša hvala. V imenu skupine ALDE, gospod Verhofstadt. Najlepša hvala, gospod predsednik naj, najprej spregovorimo tistem, kar je po mojem mnenju najbolj nujni problem danes, kajti lahko govorimo o letu 2020, ampak zdaj so pred nami bolj nujni problemi. To je evroobmočje in to je Grčija. E, to je tisto, za kar moramo zdaj najti rešitve. Najprej, gospod predsednik, mislim, da mora parlament na tem področju prevzeti pobudo. Pomembno je ugotoviti, kaj se je dejansko zgodilo v Grčiji. Danes smo dobili nasprotujoče se informacije. Grčija pravi, da so Evropski uniji posredovali vse informacije. Istočasno pa Evropska komisija in Eurostat pravi, da ne, nismo dobili vseh potrebnih informacij. Istočasno investicijske banke, eh, Goldman Sachs, Deutsche Bank in tako dalje eh, poskušajo kar. Eh, pokazati svojo vlogo v tem primeru kot eh, kar najmanjšo. In mislim, da je naloga tega parlamenta, da uh, organizira predstavitve, kjer bomo uh, prisluhnili vsem strankam glede tega, kakšna je bila njihova vloga in da bomo ugotovili, kaj se je dejansko govorilo. Lahko govorimo o rešitvah, o odgovorih, o reformah, vendar pa moramo najprej ugotoviti, kaj se je dejansko zgodilo leta 2008 in leta 2009 preden so stvari eksplodirale v Grčiji. In zato mislim, da je res nujno, da v parlamentu prisluhnemo vsem upletenim stranem. Naslednji, gospod predsednik, mislim, da se moramo lotiti tudi problema grškega dolga. Samo ena dobra rešitev obstaja tukaj. Včeraj sem prebral članek gospoda Soroša v Financial Times o tem. Uh, Joška Fischer je o tem pisal pred nekaj dnevi v nemškem tisku in pravite tisto, kar pravijo mnogi. Namreč najboljša rešitev za grški dolg je evropska rešitev. To je Evropski monetarni sklad. Uh, Eh, in rešitev, ki ne bo prinesla stroškov evropskim davkoplačevalcem in ki bo dobra za prihodnost. In vloga našega parlamenta je tudi, da od komisije in sveta zahteva, da razmislite o tej možnosti, da tukaj presežemo nacionalne interese trenutnih držav članic in da torej razmislimo tudi o tej možnosti. In pa tretjič, gospod predsednik, najpomembnejši del te razprave je, kaj bomo storili glede leta 2020. Grčija je zelo dober primer tega, kako je bila Lizbonska strategija zgrešena. Metoda Lizbonske strategije je bila prešipka in razkorak med nemškim in grškim gospodarstvom se je v zadnjih letih še povečal, ni se zmanjšal in to kljub Lizbonski strategiji. Tisto, kar potrebujemo, in to je prva odločitev, ki jo morata sprejeti svet in komisija, je, da se zavemo, da odprta metoda koordinacije ni bila dobra metoda, da je bila to prešipka metoda in da potrebujemo bolj drzen instrument v Evropski uniji. In ta drznejši instrument je gospodarsko upravljanje znotraj Evropske unije. Tisto, kar potrebujemo in upam, eh, gospod predsednik, da boste to storili, Eh, ko boste 3. marca, mislim, predstavili dokument o tem, upam, da bo ta dokument vseboval drznejšo strategijo in da bo ta strategija vključevala tudi tisto, čemer je bilo govora, a ni bilo sprijeto na Eh, neformalnem vrhu. Kajti govora je bilo še vedno o odprti metodi, ki bi bila sicer malo boljša in malo hitrejša, ampak vendarle to bi bila medvladna metoma, metoda. Vas pa prosimo, da prevzamete vodilno vlogo in da uh, skupaj z Uljem Renom pripravite drzen predlog, uh, kakšno naj bo gospodarsko upravljanje v Evropski uniji, kajti nesmisel je, da imamo na eni strani monetarno unijo, eh, po drugi strani pa nimamo gospodarske in socialne unije. In eh, Grčija dokazuje, da je to nesmisel. Torej, mislim, dragi kolegi in kolegice, da moramo pričakovati nekaj drznega strani Evropske komisije in upam, da bo 3. marca komisija predložila dokument, ki bo bistveno bolj eh, drzen in bistveno bolj ambiciozen od teh eh, sklepov eh, neformalnega zasedanja, ki so bili razočaranje. Najlepša hvala. Gospod predsednik, ste pripravljeni odgovoriti na vprašanje v skladu s postopkom modrega kartona? Izvolite. Gospod Frhofstad, ali zagovarjate, da države, ki niso v euroobmočju, rešujejo države, ki so del euroobmočja? Je to tisto, kar vi zagovarjate? Govornik govori brez mikrofona. Se upravičujem, morda bo v bližnji prihodnosti potrebno rešiti tudi Britanijo, kajti eh, fiskalni primankljaj Združenega kraljestva je še večji od grškega, kot sem videl. Če se ne motim, ta znaša 12,5 odstotka BDP. Torej, tisto, kar je v tem trenutku najpomembnejše, je, da imamo verodostojno strategijo za evroobmoče in verjetno eh, ne jutri, ampak morda pojutrišnjem in kasneje se bo evroskupini pridružila tudi Velika Britanija. Najlepša hvala. Besedo ima gospa Rebeka Harms v imenu skupine zelenih. Gospod Buzek, eh, predsedniki, upam, da uh, bo britanski vrtec pripravljen zdaj prisluhniti tudi meni. Moj govor naj bi se pravzaprav začel uh, eh, z strategijo za leto 2020, ampak zdaj bom kar preskočila na Grčijo tudi zaradi tega omešavanja strani desnice v naši hiši. Mislim, da tisto, kar nam bo najmanj koristilo v razpravah o Grčiji in o perspektivah za Grčijo, uh, Eh, torej tisto, kar nam bo naj, najmanj koristilo, je protigrški odnos ali pa nek protievropski odnos. Tisto, kar uh, se v Grčiji zdaj kaže, je, da uh, kriza na dan prinese več kot pa dobri časi. Uh, In zdaj vidimo napake, ki eh, so se dogajale že dolgo nazaj. In rada bi okrepila nekaj, kar je omenil gospod Verhofstadt. Če nočemo proti evropskega razvoja, potem moramo govoriti tudi o tem, eh, kdo Eh, je v Bruslu odgovoren za to, da eh, vsa ta leta, pravzaprav vredno že v pripravljalni fazi na evroobmoče, da je Grčija vsta čas lahko prikrivala podatke. In vi, gospod Barroso, imate tukaj veliko odgovornost. Vi morate razkriti, kje so bile napake, kajti do sedaj eh, nekako zgolj slutimo, da vidimo samo vrh ledene gore, ne vidimo pa celotne neodgovornosti, ki se za tem skriva. Drugi drugič, tudi v Grčiji se moramo marsikaj spremeniti. Eh, eh, pravzaprav zdaj v evroobmočju vodimo neko prijateljsko razpravo z Grčijo, ampak če bo eh, dejansko potrebno ponuditi pomoč, se bo dejansko izkazala evropska solidarnost In uh, mislim, da tega trenutno ne moremo uh, izključiti. In če bo prišlo do take pomoči, mora Grčija dejansko določeni stvari spremeniti. 25 eh, odstotkov Grkov dela v javnem sektorju in tukaj so vsekakor nujne reforme. Uh, Eh, vendar pa stvari ne moremo spremenjati samo na strani izdatkov. Tudi kar zadeva prihodke, je tukaj kar nekaj črvov in mislim, da uh, gospod Papandreu z idejo, da bo objavil davčne napovedi najboljših zaslužkarjev v Grčiji, eh, da ta ideja niti ni tako napačna. Torej, morda bi bilo potrebno pristopiti ravno z te strani in na ta način bomo videli, kako je mogoče izboljšati tudi prihodke grčkega proračuna, če se bodo ljudje nehali eh, izogibati davkom in eh, če bodo ljudje, ki v tej državi dobro živijo, tudi ustrezno plačevali svoje davke. Okay. Eh, kolega bo kasneje povedal kaj več o euroobveznicah. Bi pa povedala en stavek še kar zadeva strategijo za leto 2020. Gospod Baruzo, nikakor se niste lotili neuspeha Lizbonske strategije in to, da ne prihaja do vrednotenja Lizbonske strategije, je zelo slab znak za potencijalni uspeh nove strategije. Kajti eh, kot, strategija kot taka ni slaba. Predsednik je prekinil govornico. Uh, Kolegi in kolegice, lepo prosim, da se držite svojega časa, sicer eh, imam težave pri vodenju zasedanja. Gospod Kirkop je naslednji. Eh, gospod predsednik, najprej naj se zahvalim gospodu Frhovštatu, da nas je opomnil, kako so eh, bile neuspešne leve gospodarske politike v Združenem kraljestvu. Najlepša hvala za ta opomin in upam, da bomo s kolegi na prihajajočih volitvah lahko to spremenili. Že pred eh, to krizo je evropsko gospodarstvo nazadovalo za konkurenti. Naša rast je bila slabša, naša produktivnost je padala. Eh, in eh, zato smo oblikovali Lizbonsko strategijo, vendar je nismo eh, sprejeli dovolj odločno in dovolj zavezano. In zato ni presenetljivo, da ni uspela. Strategija za leto 2020 ne sme uh, doživeti iste usode, zato moramo zdaj določiti novo smer za naše gospodarstvo. Zavedati se moramo, da vlade ne ustvarjajo produktivnih delovnih mest in ne izboljšujejo uh, življenjskih standardov. To lahko počnejo samo konkurenčna podjetja. Države članice jih morajo zato podpreti in zmanjšati breme, s katerim se soočajo. Ne moremo pričakovati dinamičnega gospodarstva, če bomo zastavljali še večje zahteve do tistih, ki ustvarjajo delovna mesta z eh, davčnimi režimi in birokratskimi zahtevami. Spodbuditi moramo raziskave in razvoj, eh, poklicno izobraževanje in visoko izobraževanje, kot je podaril predsednik Barozo. Ponovno moramo oživiti notrni trg in ga razširiti na nova področja. Na kocki je marsikaj že Eh, tri eh, stoletja so bila najuspešnejša gospodarstva tudi tista z najvišjimi demokratičnimi standardi. Zdaj pa stopamo v novo obdobje. Do konca tega stoletja se bo gospodarska moč premestila v države eh, z, z nedemokratičnim načinom upravljanja. In zato Eh, se bomo morda morali odreči demokratičnemu kapitalizmu, kot ga poznamo. Eh, vemo, da eh, to prinaša nova tveganja in v interesu naših državljanov je, da strategijo za leto 2020 uspemo. V interesu svobodnega sveta pa je, da bo ta program usmerjen tudi v močnejšo gospodarsko prihodnost za vse naše državljane. Najlepša hvala. Za skupino GUE NGL gospod Biskin. Gospod predsednik, v stiski spoznaš svojega prijatelja, pravi pregovor. 27 vlad eh, v Evropski uniji. Eh, vsaka na svog način poskuša rešiti svoje banke in gospodarstvo. In to pomeni večjo zadrženost vsake posamezne države in eh, veliko vrčevanje, kar zadeva državljane. Eh, temu potem eufemistično eh, eh, pravimo zadržanost pri poviševanju plač in tako dalje. Z državnimi svežni za reševanje bank, pa zdaj prav te banke špekulirajo proti državnim proračunom. Bankom so prišle dlje kot država. Uh, Eh, in v Nemčiji smo eh, z milijardami rešili banke, kot sta Hippo Real Estate eh, in druge, in te so v Grčiji pravzaprav do, do vratu upletene v to, kar se dogaja. Eh, po drugi strani pa so tu tudi normalni potrošniki, ki nimajo računov v eh, Švici. In eh, nobeno veselje mi ni, da lahko argumentiram z vsemi temi nemškimi primeri, ampak v Nemčiji neka stranka vse čas ustraja pri zniževanju davkov, ki istočasno pa zahteva od grške vlade, da pobere več davkov. In eh, kdo bo za te davke poskrbel? Verjetno tisti, ki že sedaj svojo plačo komaj preživijo. In uh, ravno Nemčija je že pred leti uh, razvezala odvisnost. Uh, plač, od produktivnosti in s tem uvedla socialni dumping. V starogrškem teatru kriza uh, pomeni, da se približuje preobrat in eh, Zato lahko zahtevamo, da končno dobimo eh, zakonsko določeno minimalno plačo, ki bo zagotavljala enako plačilo za enako delo. Potrebujemo uh, uskladitev davkov v skupnosti, predvsem pa potrebujemo dejansko regulacijo in nadzor nad finančnimi trgi ter dejansko eh, solidarno gospodarsko in finančno politiko skupnosti, ki bo imela zavezujoče socialne in ekološke cilje. Hvala. Najlepša hvala gospod Nigel Farage v imenu skupine EFD. Predsednik Evrope, eh, dolgo časa smo poslušali, da ko bomo eh, dobili predsednika, bomo dobili političnega velikana, ki bo vodil 500 milijonov ljudi, ki nas bo vse zastopal na globalnem odru. Eh, to bo človek, katerega dela bo tako pomembno, da boste plačeni bolje kot predsednik Obama, ampak nažalost smo dobili vas. In se opravičujem, ampak po tem, kar ste pokazali prej, in ne želim biti nesramen, ampak resno, imate karizmo mokrega tepiha in eh, izgledate kot nek nižji bančni eh, tajnik. In tisto vprašanje, ki se ga sprašujem, je, kdo pravzaprav ste? Nikoli nisem slišal za vas, nihče v Evropi nikoli ni slišal za vas. In sprašujem vas, gospod predsednik, kdo je glasoval za vas? In vem, da demokracija pri vas ni priljubljena in kakšen mehanizem imajo evropski državljani, da vas odstranijo? Je to evropska demokracija? Eh, čutim, da ste eh, sposobni in nevarni in, eh, na, nevred, in verjetno nameravate biti tihi ubijalec evropske demokracije in evropskih držav. Verjetno črtite sam obstoj evropskih državljan in tu, držav in verjetno zato, ker prihajate iz Belgije, ki je pravzaprav ne država. Ampak odkar ste prevzeli svoje mesto, je uh, Grčija postala nekakšen protektorat in nobene verodostojnosti nimate na svojem položaju. In mislim, da govorim v imenu večine Britancev, ko pravim, da vas ne poznamo, da vas nočemo in prej, ko boste odšli, bolje bo. Well. Said, like no, kot ste rekli, gospod predsednik, ne želite biti nesramni. Ne Eh, vprašanje v skladu s postopkom modrega kartona. Gospod Farage, ali se strinjate, da bi morali uporabiti deveti člen pogodbe? Eh, lahko odidete iz Evrope, če se sklic, sklicujete na ta člen in potem boste zadovoljni. Dobro. postopkovno vprašanje izvolite gospod Šulc. Zelo ste me razočarali, predsednik Busek. Nesprejemljivo je, da v tem parlamentu predsednik poslanske skupine predsednika sveta kritizira ne iz političnega vidika, ampak ga. Eh, opiše kot eh, mokro krpo. In od vas, gospod predsednik, pričakujem, da se na to odzovete. Ne, nemogoče je, da uh, ta gospod tako tepta po. Uh, dostojanstvu našega parlamenta. Ne gre za to, da bi Združeno kraljestvo moralo uh, izstopiti iz Evropske unije. Če pa uh, gospodu Farage, Evropski parlament in Evropska unija tako zelo nista všeč, potem naj se odreče svojemu mandatu. Najlepša hvala. Kot sem že dejal predsedniku Farageu, že pred dvema mesecema in danes to ponavljam, to eh, vrstni, to vrstni napadi na eh, značaj eh, oseb so nedopustni. In gospoda Ferdža sem ponovno opozoril na to. Gospod Šulc, na tak način pač delam in na tak način sem se tega lotil. proszę. Is it personal statement? Bardzo proszę. Gre za osebno izjavo? Izvolite. Morda vam ni všeč, kaj govorim, ampak eh, pomislite, kakšno je vaše vedenje. Potem, ko so Irci na referendumu rekli ne, ste dejali, da je naša skupina odprla vrata fašizmu, ker smo podpirali nasprotnike in da smo delovali kot eh, Hitler in nacisti v Rajštatu. In ne more iti vse to samo v eno smer. Gospod predsednik Farage pravi, predsednik, to ni osebna izjava. Zelo mi je žal, v tem primeru ni šlo za osebno izjavo in ohranjati moramo red v skladu s pravili našega parlamenta. Eh, the next mr frank van necke naslednji je gospod frank van necke izvolite gospod van necke najlepša hvala gospod predsednik dovolite mi da najprej povem da iz ta razprava poteka v belgiji v tej plenarni dvorani In z gospodarskega vidika lahko rečemo, da je Belgija Grčija severa, kajti ta država Belgija za Grčijo in za Italijo ima tretji največji odstotek javnega dolga v Evropi. Eden od razlogov, zakaj so razmere take, je prispevek nekdanjega premjera Ferhovstata, eh, ki je govoril o kozmetičnih eh, popravkih proračuna. Ampak recimo preprosto, da ne moremo eh, izstopiti iz krize z nadaljnim povečevanjem javnega dolga. Lotiti se moramo evropskega vodenja, vprašati se moramo, kako bomo odplačali te dolgove. Uh, Eh, to so odločitve, zaradi katerih smo pravzaprav prišli v krizo. Govorimo o mastrihskih kriterijih, o paktu stabilnosti in eh, vse te kriterije, ki jih imamo, moramo uporabiti. Zdaj nas eh, vodijo ljudje, ki pravijo, da naj se Turčija pridruži Evropski uniji. In to pomeni, da ti ljudje preprosto ne upoštevajo uh, geografske in ekonomske realnosti. To namreč pomeni, da bodo evropejci eh, nosili ogromne stroške za neko neevropsko državo. Najlepša hvala. Zdaj pa bodo sledili ostali govorniki. Najprej gospa Fortman Kol za dve minuti voorzitter eh, buzek voorzitter barroso en natuurlijk ook. gospod buzek predsednik barroso predsednik van rompuy eh, zelo me veseli in tudi mene osebno zelo veseli da ste danes tukaj z nami in svojo držo ste pokazali da ste ambiciozni in da ste preučili Lizbonsko pogodbo in pristojnosti, ki vam jih ta daje. Veselimo se strategije za leto 2020, ki je ključnega pomena za to, da bo Evropa ostala pomembna akter na globalni ravni. Predsednik Baroso, poznat, poznamo vaše prednostne naloge in tukaj mora biti v središču eh, zeleno tržno gospodarstvo. In to pomeni, da moramo govoriti v prvi vrsti o malih in srednje velikih podjetjih. Ta ustvarjajo delovna mesta in ta bodo tista, ki bodo prispevala k oživitvi gospodarstva. Govorimo ne samo o trgovini s storitvami, ampak tudi o evropski industriji, ki moramo pomagati nazaj na noge, zato da bo lahko konkurirala na globalni ravni govorimo o visokokakovostnih eh, živelskih proizvodih. Tudi tukaj moramo konkurirati na globalni ravni in zato potrebujemo mala in srednje velika podjetja, trajnostne tehnologije, črpati moramo iz bogatega znanja in strokovnosti, ki jo imamo. Vse, kar bomo vzpostavili, mora temeljiti na trdnih temeljih in to pomeni, da rabimo močan pakt rasti in stabilnosti. Eh, To pomeni, da potrebujemo reforme prihodkov in odhodkov nacionalnih proračunov. Dosedanja Lizbonska strategija je bila prešipka, cilji so bili prešipki, izkazala pa so se. So, izkazale pa so se tudi pomankljivosti odprte metode koordinacije. Kako bomo torej poskrbeli za to, da se bodo zaveze uresničevale? Govorimo o eh, trdnih, eh, zavezujočih, trdnih Eh, ciljih v skladu z načelom subsidijarnosti. Najlepša hvala, gospa Olsko, ki je naslednjem. Najlepša hvala, gospod predsednik. Kot kažejo številke, ki jih je objelavila sama komisija, 8 milijonov evropejcev živi pod pragom revščine. To ni dostojno. Ravno tako pa to ovira naš razvoj. Eh, tukaj imamo gospoda, kot je gospod Ferrič, ki eh, izreka eh, svoje pomisleke, ampak Evropa je pomembna v tej krizi in soočamo se s pomembnimi problemi. Zato bi gospodu Ferđu preprosto morali prepričati, da podaje take izjave. Posvetiti se moramo evropski strategiji za leto 2020 in pomembno je, da razumemo, kaj to pomeni. Govorimo o socialni koheziji in o razvoju, ki sta predpogoja za gospodarsko rast. Ozreti se moramo uh, po vzdržni družbi vzpostaviti moramo dobro vodstvo in ustvarjati nova zelena delovna mesta. Govoriti moramo o reševanju obstoječih težav in uh, o tem, kako uh, omogočiti Evropi izhod iz krize. Potrebujemo novi zeleni New Deal. Nov program za raziskave se bo moral osredotočiti na obnovljive energije, ravno tako pa bo komisija morala tudi ukrepati za to, da bo ustavila socialno izključenost in ukrepila socialne partnerje. Ne želimo namreč, da bi bilo ogroženo sindikalno gibanje. Tukaj se mora marsikaj spremeniti in prvi korak je, da ponovno odpremo razpravo o direktivi o napetitvi delavcev. Uh, ljudje pravijo tudi eh, direktiva o plačnem dumpingu in eh, o tem je potrebno odprto govoriti. Najlepša hvala, gospa Ek. Najlepša hvala, gospod predsednik. Cilj strategije za leto 2020 bi moral biti sprostiti potencial evropskih državljanov in pogosto pozabljamo, da eh, oblikujemo naše strategije v korist naših državljanov in eh, v korist naših otrok. Eh, Nobenega dvoma ni, da je Lizbonska strategija bila neuspešna, ker se je poskušala loteti vsega, ker je bila tako široka, ni bila osredotočena. In izgubljene so bile priložnosti, bi, da bi dosegli ambiciozne cilje. Zato, da bo strategija za leto 2020 bolj uspešna, eh, je potrebno uvesti povsem drugačen format. Potrebno se je osredotočiti na nekaj specifičnih področji, Eh, ki bodo predstavljala temelj za trajnostno rast. Kot edino neposredno izvoljeno telo in z močjo soodločanja bo parlament imel svojo besedo pri oblikovanju te strategije. Zato, da bi zagotovili verodostojnost in odprtost, bi eh, komisija in parlament vsekakor morala vključiti parlament v pripravo te strategije. Uh, odprtost je ključna za Evropo, ki bo blizu državljanov, hkrati pa je odprtost ključna tudi za izogibanje krizam, kakršna je ta, ki trenutno prizadeva številne države članice. Vsi s prstom kažejo na Grčijo, ampak eh, tu so tudi številne druge države, ki so se eh, izognile. Um, nujnim ukrepom in ki so podajale lažne podatke. Uh, Odprta metoda je pomenila odprto ponižanje za marsikoga in tisto, kar velja za državljane, velja tudi za vlade. Svoboda prinaša odgovornost in zdaj je čas, da vlade resno vzamemo svojo odgovornost, kajti težave, s katerimi se soočamo, so resne. Najlepša hvala, gospod Filip Lambert, za minuto in pol. Najlepša hvala, gospod predsednik kolegi in kolegice, strinjam se s tem, da bi morali zmanjšati število ciljev eh, strategije za leto 2020, če bodo ti cilji ambiciozni. Ambiciozni, kar zadeva ekološki eh, vpliv, eh, ne samo, kar zadeva podnebje. Eh, Eh, znižanje emisij za 20 odstotkov je premalo. Zmanjšati je potrebno tudi neenakosti, zmanjšati revščino v Evropi. Ravno tako si moramo zastaviti ambiciozne cilje, kar zadeva izobraževanje in usposabljanje in kar zadeva ustvarjanje delovnih mest. Vse to morajo biti merljivi in zavezujoči cilji. Ni važno, kakšen sistem uporabljamo, važno je, da dosežemo rezultate. Drugič, rezultatov ne bomo dosegli brez dveh ključnih elementov. Eh, močna regulacija trgov je prvi element in tisto, kar se zadeva, kar se dogaja na področju nadzora trgov, je za nas zelo zaskrbljujoče. In pa drugič, in tu podarjam to, kar je eh, povedal gospod Dol, Države članice se bodo morale odreči določenemu delu suverenosti sploh na fiskalnem področju in zanima me, kakšno je stališče Evropske ljudske stranke. Brez fiskalne konvergence ne bomo uh, mogli rešiti javnih financ. Ravno tako pa bi morali razmisliti tudi o obdavčitvi na podlagi finančnih transakcij. Najlepša hvala. Gospa Kane za eno minuto. Najlepša hvala. Naj povem, da podpiram usmeritev strategije za leto 2020, sploh v času gospodarske krize. In uh, pozivam vse, da se Evropa osredotoči na svoje konkurenčne prednosti in izkoristi vsa orodja, ki so nam na voljo, sploh na področju raziskav in razvoja, zato da bomo ustvarili dejansko dodano vrednost Evrope. Naša prednostna naloga mora biti dokončanje notranje trge za storitve in proizvode, ravno tako pa moramo ustvariti enoten trg za inovacije inovacije. Potrebne so raziskave in razvoj tako na ravni univerz kot podjetij, tako da bomo dejansko vodilni, kar zadeva nove tehnologije. Previdni moramo biti, ko gre za zakonodajo, ki poskuša omejiti ta razvoj. Izboljšati moramo povezave med zasebnim sektorjem in akademskim raziskovanjem in olajšati prenos znanja v podjetja ter izboljšati dostopnost financ za inovacije. K temu pa sodi tudi, da zmanjšamo birokratsko breme za mala in srednje podjetja in mikropodjetja. Na ta način eh, bomo olajšali tudi sodelovanje malih in srednje velikih podjetjih v javno-zasebnih partnerstvih. Najlepša hvala. Gospod Nikolaus Kontis. Hvala lepa. Če si pogledamo, kaj se dogaja danes v Grči, velike stavke bodo zlasti v javnem sektoru, pa tudi v zasebnem. Delavci so zgroženi zaradi trdih ukrepov, ki jih sprejema grška vlada na predlog komisije, pa tudi na predlog Evropskega sveta. Evropski svet ni sprejel ukrepov uprit šipkejšim gospodarstvom tako, da bi najbolj prizadeli špekulatorje in eh, ustvarili solidarnost. Ne. Namesto, da bi priznali, da je Lizbonska pogodba popolna polomija, se sedaj skoraj da kot eh, posledico te pogodbe pripravlja strategija 2020. Za Grčijo se uporabljajo pretrdi ukrepi, prehudi ukrepi za naše delavce. Grški prebivalci in verjetno vsi državljani Evropske unije se bodo obnašali do Evropske unije tako, kot so se Argentinci nekoč. Gospod Paksas. Hvala lepa. Potem, ko so padli zidovi, ki so delili Evropo, danes govorimo o Evropi 2020. Sam bi dejal, da gre za delitev 2020. Znanje, inovacije, visoka zaposlenost, konkurenčnost, trajnostno gospodarstvo. Predlagam, da se dodata še dve prioriteti - razvoj infrastrukture in učinkovita energetska politika. Ko govorimo o varnosti oskrbe z energijo, ki da je ena glavna prioritet, In ko govorimo o diverzifikaciji oskrbe z energijo, ne bi smeli uporabiti na Viobaltiko in Rejbaltiko, kar je pomembno ne samo za Litvo, ampak tudi za druge države. Zato moramo pri novi strategiji oceniti razloge, ki so nam preprečili, da bi dosegli lizbonske cilje. Ne le, da potrebujemo realistične cilje in naloge za novo strategijo. Ne, naše dolge razprave moramo tudi spremeniti v dejanja skupaj z roki. Hvala lepa. Francisco Sosa Wagner, ena minuta. Gospa predsedujoča, ta kriza je priložnost, da napredujemo odločno in prepričano ter okrepimo Evropo. V tej močnejši Evropi bo bolj verjetno, da bo treba izboljšati naše usklajevanje, ampak odvisno je, kaj bo pa treba usklajevati. V vsakem primeru moramo premagati našo paraliziranost, našo hromelost. Vemo, da bodo nekatere države trpele bolj in če ne bomo dosegli večje finančne integracije, tudi ne bo nikakršnih evropskih obveznic. Evropske institucije torej lahko na tej fazi izvajajo praktične ukrepe. Potrebujemo večjo usklajenost. Potrebujemo Evrope. Hvala lepa. Ničem problem. Gospod Langen, lepo prosim, ostanite pred mikrofonom. Režijo pa prosim. Ostanite prosim na sedežu številka 40, režijo pa prosimo, da vas vklopi. Tudi tolmačenja očitno nimamo, ali pač? Das... Bitte zu ihrem... bitte zum Platz 40 der... Lepo prosim, da se vrnete na svoje mesto, številka 40, kolegi iz režije pa vam bodo pomagali razrešiti ta ja, problem. Manjši tehnični problem, to ste vsi opazili, že prej sem sama imela težave z zvokom. Ja, ja. Nein, das. Herr Langen kann in der Zwischenzeit schon üben, wie es ist. Gospod Langen lahko mit dem vadi in se postavi pred mikrofon. To, ta čas vam bomo potem odšteli. Nam lahko tehniki kaj sporočijo? Delajo na tem. Dobro. Ne vem, zakaj se je vse moralo sesuti, ravno ko je gospod Langen na vrsti. Poskusite še enkrat, 40, 41. Ja, es geht gar ja, Doch, hier, also. hier geht's jetzt. Hier geht's. Und jetzt okay. probieren wir das mal. Haben wir auch alle ja, Übersetzungen ja, äh. mittlerweile so? Upam, da imamo tudi tolmačenje vse jezike. Gospa predsedujoča, gospoda predsednika, hvala Bogu, tehnika spet dela. Če naj bo Lizbonska strategija 2020 uspešna, oziroma če naj bo strategija 2020 uspešna, potem jo moramo izvajati drugače, kot smo Lizbonsko strategijo. In v nasprotju s tem, kar so povedali drugi, mislim, da cilji niso bili napačni, pač pa države članice se niso držale svojih obveznosti in pravil. Komisija pa je imela premalo poguma pri izvajanju, pri reformah, pri izvajanju vaše lastne strategije. Upam, da imate sedaj z veliko večino novo komisijo in upam, da boste vse lahko izboljšali, da bo spet dinamika v Evropi, da bomo spodbujali tehnologije, da ne bomo govorili samo o delitvi, ampak da se bomo mirili enakopravno z drugimi regijami sveta. In ne gre za to, ali bodo evropejci edini. Mi moramo odgovarjati na dinamiko, ki obstaja v Evropi. To je naloga te strategije in moram reči, da imamo zaenkrat samo osnutke, upam, da bo vse skupaj še boljše. Če sodim po tem, kar smo dobili do sedaj, lahko rečem enako kot prej. Nič novega ni bilo in nič nisem slišal, da bi predsednik Evropskega sveta povedal, da bo svet posredoval kaj novega. Mi potrebujemo nove okvirne pogoje. Moramo razmisliti, kako smo zastavljali podnebne cilje. Tudi pri energetiki je tako. Komisija mora kot kolegijalni organ zastopati ne interesov komisarjev, pač pa prevzeti vodilno vlogo v Evropi in prepričani ste lahko, da nas boste imeli vsekakor na svoji strani. Šele potem bo strategija 2020 uspešna, ampak ne ob pomankanju poguma na strani držav članic in komisije. Hvala lepa. Merci, Gospod Lefol. Minuto in pol gospod barozo gospod van rompuy v zvezi s strategijo 2020 vsi se strinjamo s cilji problem naše celine zdaj je da izhajamo iz zelo resne krize to pomeni da imamo zelo nizko ali celo negativno rast to pa pomeni tudi da se moramo politično ozavestiti In tukaj gre za dvoje. Najprej, kako se bomo organizirali politično. Ko opravljata svoje delo, imata dve glavni nalogi. Najprej koordinacija gospodarskih politik, določanje ciljev z uporabo instrumentov za izvajanje. In to me privede do druge točke. Venem pa je to tudi vprašanje za vas. Namreč za doseganje ciljev potrebujete proračun. Danes je Evropa pred to dilemo. Članice EU imajo velik primankljaj, večji kot je primankljaj, manj so pripravljene države prispevati v evropski mošniček. In zato imamo le malo možnosti, da ponovno zaženemo rast. Kako se boste lotili te dileme? To je vprašanje. Katere so smernice, ki jih boste zagovarjali, ko bo potekala razprava o proračunskih perspektivah in drugič? ali lahko uvedete inovacije, ki bodo omogočile Evropski centralni banki in EBRD, da prevzameta večjo odgovornost, tako da bi si Evropa lahko izposojala denar in s tem zagotavljala rast za jutrišnji dan. Hvala za minuto in pol, gospa Gular. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa predsednika. Po Lizbonski strategiji imamo sedaj strategijo 2020. Gre samo za spremembo imena ali tudi usmeritve? To vprašanje postavljam gospodu Barozu, potem ko sem prebrala vaš prispevek na neformalnem svetu. Danes ste omenili, koliko je revnih v Evropski uniji in da se moramo spopasti s finančnim dolgom. Žal mi je, da v zadnjih letih niste bili ustrezen predsednik komisije, ker bi potem bilo danes drugače. Danes pravite, da je treba ravnati drugače, ampak ne izgubljamo več časa. Vi ste imeli priložnost povedati svoje. Gospod Van Rompuy, nas vas želim toplo pozdraviti kot predhodni govorniki ali pa bolj. Vsi računamo na vas. Ponovna oživitev Evrope je tisto, kar potrebujemo. Prihajate iz države, ki točno ve, kaj pomeni skupnost. In če boste to počeli, boste imeli podporo Evropskega parlamenta. Pri strategiji 2020 nas ne smejo zavesti besede. Morali bi razmišljati na srednji rok, na splošno, ter morali bi razmišljati preko nacionalnih interesov. Strenjam se z gospodom Lambertsom. To, kar je svet povedal o finančnih perspektivah, nam pravzaprav ne daje kakšne posebne evropske vizije. Samo to smo slišali, da je pravzaprav pritisnil Evropski svet na zavoro. Dejali ste, da potrebujemo gospodarsko in denarno unijo z vseh vidikih. To pomeni, da potrebujemo konsolidacijo, solidarnost. Svet morate še naprej opozarjati, da so težave v Grči nastopile prvič zaradi Grkov sami, pa tudi zaradi premalo solidarnosti. Hvala lepa, gospod Bujtkofer. Lepi cilji so v redu in prav. To si vsakdo zaželi ob začetku leta, ampak ali to ostanejo sanje, ali je to pridiga, ali pa bo to načrt. To je odvisno od tega, kdo, kaj, kako, koliko, kdaj. Torej, kako konkretno bomo to naredili. In to vidimo tudi v agendi 2020. Gospod Dol je na začetku te razprave povedal, kaj je bistvo razprave. Bistvo razprave je, ali smo pripravljeni odpovedati se nacionalni suverenosti na področju gospodarstva ali pa se raje odpovemo Evropi ali se raje odpovemo evru in temu, kar smo zgradili v desetletjih. Tako dramatične so različne možnosti. Želel bi si, da bi od predstavnikov CDU slišal tako jasne besede, kajti ravno konzervativci iz Nemčije so tisti, ki so pogosto stali na poti spremembam. Gospa predsedujoča, gospod predsednik sveta in predsednik komisije, želel bi si, da bi ne samo predsednik sveta dejal, da bo svet tukaj pripravil neke usmeritve, ampak da bi komisija in parlament prevzela nalogo, da bosta sodelovala pri teh usmeritvah za skupno obvladovanje evropskega gospodarstva, tako da ne bosta samo gospa Merkel in gospod Sarkozy obvladovala vsega, pač pa tako, da bomo lahko skupaj usmerjali evropsko gospodarstvo. Hvala lepa, gospod Angorakis, eno minuto. Hvala lepa. Gospa predsedajoča, danes se pogovarjamo o rezultatih neformalnega zasedanja. Kot veste, v Grčiji vsi delavci zahtevajo stavko, ker obsojajo te ukrepe. In Evropska unija igra tu pomembno vlogo. Vlade, tako desno kot levo sredinske, sprejemajo sedaj ukrepe. Kaj se dogaja? Zagotavlja se dobičke velikih monopolov. Na ta način se skuša zastrahovati evropske državljane, tako da bi pravzaprav nadaljevali z temi ukrepi. Imeli smo stavke, manifestacije, demonstracije. Gospod Barozo morda tega ni vzel na znanje, ampak vsi sindikati sedaj organizirajo stavko, ne samo v Grčiji, ampak tudi v drugih državah. Vemo, da skušamo tukaj vedno ohraniti, reševati dobiček velikih družb na račun pokojnin in plač delavcev. Hvala. Hvala lepa, gospod Borgecio. Eno minuto. Formalmente solidarieta la Grecia, ma in realtà. Grčije je bila uradno izražena solidarnost, ampak v resnici so članicam Evropske unije želeli usiljevati svoje mnenje. Gospod Van Rompuy je na tiskovni konferenci dejal, da skušajo nekateri vzpostaviti diktaturo in da želijo nekateri ustvariti premoč nad državami članicami. Še predtem so dobili člani oziroma predsedniki vlad dopis od gospoda predsednika sveta. V njem je pisalo, da je svet edini, ki lahko oblikuje evropsko strategijo. In piše, želimo si imeti vodilno ulogo, želimo prevzeti vodstvo in zato sem predlagal, da se vsak svet sestane svet. To so imperialne zahteve Evropskega sveta. To je izraženo tudi v dokumentu, ki kroži po hodnikih komisije. Tam se zahteva, da bi 80 odstotkov evropskega dolga oziroma dolga članic pretvorili v evropski dolg. Kampanja za evropsko supervlado tvega, da bi Grčijo pa tudi ostale države članice spremenili v protektorat. Gospod Melcer, minuta in pol. Gospa predsedujoča, zdi se, da je bila potrjena poslizbonska strategija, ki sploh nima preverljivih ciljev. Ne bo zadoščalo, da se osredotočimo na zeleno gospodarstvo zato, da bi zagotovili konkurenčnost evropskega gospodarstva. Poleg delujoče oskrbe z energijo in infrastrukture potrebujemo tudi dobro izobraženo delovno sile. In ne zadoščajo samo valovi beguncev, ki prepravljajo naš trg dela s poceni delom. Ne smemo priti do tega, da bodo prehodni roki podaljšani za nove države članice in ravno v teh kriznih časih, ko se brezposelnost povečuje, ravno v teh časih Evropska unija ne sme dopustiti, da pride do take nepoštene konkurence na evropskem trgu. Evropska unija ima šipke vlade In zato se mi zdi, da bi morali dejansko poskrbeti za to, da ovrednotimo cilje, ki ne smejo izginjati zgolj v predaljih. Ne potrebujemo centralizma, pač pa je treba odgovornost prenesti na nacionalno raven. Evropa 2020 ne sme ne more rešiti tega egzodusa, pač pa mora zagotoviti blaginjo evropskih državljanov. Evropska unija se lahko le na ta način spopade z globalizacijo. To je njena edina priložnost. Mauro, Gospod Mauro, dve minuti. Grazie, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod predsednik sveta morda niste zelo dobro poznani, tako kot je trdil poslanec Fereč. Vendar pa vem, da so vaši ideali globoko zakorenjeni v tradiciji in kulturi Evrope in zato vas cenim in spoštujem. Ravno zaradi tega mi dovolite, da komentiram vaš prispevek, ki je bil zelo racionalen in tu bi dal primer nogometa. Vizija vaše uloge se mi zdi podobna tudi igralcu, ki igra na sredini in ki ima nalogo, da unese red v igro moštva. Vidimo, da je sedaj teže doseči gol, potem, ko je bila sprejeta Lizbonska pogodba. In zato se mi zdi, da mora Evropski parlament vegati več kot drugi igralci mi moramo vedno znova izumljati nove oblike igre in zato moramo biti čim bolj napadalni pri naši igri. In tudi naše igralce na sredini, v tem primeru komisijo, moramo podpreti pri njenih prizadevanjih. Kaj bomo naredili, če ne bomo podprli takega načina dela? V nasprotnem primeru bomo preveč polagali samo na obrambo in zato si bomo dali avto gol. Zato, gospod predsednik, vas prosim, da podprete novo, bolj protagonistično logo parlamenta. Parlament ni ovira, ampak je priložnost. Vsi skupaj smo poklicani, da izvedemo našo zgodovinsko vlogo in našo zgodovinsko nalogo. Prepričan sem, da ste vi pravi človek, ki nas bo povedal v prihodnost. Gospod Lopec Aguilar, minuto in pol consejo si estamos hablando de la estrategia dos mil veinte no Skupaj s svetom se pogovarjamo o strategiji 2020. V resnici govorimo samo o post-Lizbonski strategiji, pa tudi o načinu, kako je Lizbonska strategija propadla. To je bila strategija, katere namen je bil zagotavljati rast in stabilnost, vendar pa ni bila uspešna, ker nam ni uspelo zagotoviti trajnostnega vidika, ne z okoljskega, ne socialnega, ne finančnega vidika. Tisto pa, kar smo naredili, je, da smo zgradili denarno unijo. Vendar pa potrebujemo močno Evropo z denarno unijo in fiskalnimi spodbudami, ki bodo to omogočale. Mislim, da moramo druge oblike Evrope, zlasti socialno Evropo, šele izumiti med delavci, med manj privilegiranimi razredi ni dovolj blaginje in te ljudi skrbi trajnostni vidik modela, ki smo ga dosedaj gradili za Evropo. To ne prinaša socialne blaginje, ne socialne kohezije. Zanima me, ali ste 11. februarja na neformalnem svetu povedali, kaj želite vsi skupaj narediti, svet, komisija, zato da bi okrepili Evropo? Slišali smo, da je gospod Zapatero, predsedujoči, govoril o socialni solidarnosti, o socialnem paktu. To bo zahtevalo tudi okoljski in trajnostni vidik, če hočemo doseči socialni model, ki nam je cilj. Uh, gospod barroso je govoril o ambiciozni strategiji in res je da najdemo nekatere ambiciozne dele v dokumentu dva tisoč dvajset ampak uh, toplogredni plini niso ambiciozno obravnavani to je patetično in mislim da bi do leta dva tisoč dvajset morali ciljati na štirideset odstotkov. Ne gre samo za podnebje, gre tudi za razpoložljivost naravnih bogastev in za povečanje njihovega izkoriščanja. Prav tako je veliko stvari, ki smo jih že videli v preteklosti. Gospodarska rast je bolj cilj kot pa pokazatelj. Gospodarska rast ne bi smela biti cilj strategije. EU skuša ločiti rast od. Um, transporta in tako dalje. In že dolgo je bilo to ločeno delovnih mest. Zato lepo prosim, ne govorimo, da bo rast prinesla delovna mesta. Prav tako je treba govoriti ne samo o zmanjšanju revščine, pač pa o zmanjšanju neenakosti. Namreč to je zelo pomembno in tudi naše finančne institucije ne smejo preprečevati doseganja ambicioznih ciljev, za katere se zauzemamo gospa predsedujoča gospod predsednik sveta predsednik komisije najprej se želim zahvaliti za predstavitev predsednika sveta lahko vam povem da načela ki ste jih opisali vrednote ki ste se jih zadali vse to stoodstotno podpiram veseli me da ste rekli da se želite mesečno srečevati s svojimi kolegi, kajti vaša naloga je, da vodite Evropo. Lizbonska pogodba ni bila oziroma Lizbonska strategija ni bila slaba, ampak eh, doma ni nihče opravil svoje domače naloge. Vaša naloga sedaj mora biti koordinacija pri izvajanju ciljev tam, kjer ne zadoščajo pristojnosti Evropske komisije oziroma Evropske unije. Sami ste dejali, trg sam ne zadošča. Želimo si socialno gospodarstvo. Denarna unija ne zadošča, potrebujemo politično unijo. In prvi izpit za vse nas bo proračun 2011, ki se že osredotoča na strategijo 2020. EU 2020 ni cilj. Evropa 2020 je instrument, da dosežemo to, kar menimo, da je odgovor na finančno in gospodarsko krizo. Res je, potrebujemo večjo usklajenost. Usklajenost pri proračunski, raziskovalni, izobraževalni, davčni politiki zato, ker samo ko z sedanjimi ukrepi ne bomo dosegli večje konkurenčnosti in potrebujemo tudi uresničevanja akta o majhnih podjetjih. Majhna podjetja morajo biti na prvem mestu. In tu želim povedati troje. Potrebujemo študijo vseh ukrepov Evropske komisije na realno gospodarstvo, ne samo na bančni sektor. Prav tako moramo upoštevati tudi uh, razvoj demografije v zvezi z pokojninami. Prav tako moramo upoštevati primankljaj v bankah, izhodno strategijo in koordinacijo 2020. To ne sme biti v nasprotju. Hvala, gospod Karas. Gospod Serkas, minuto in pol. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala tudi predsedniku sveta in predsedniku komisije. Všeč mi je glasba, ki jo poslušam danes popovdan in upam, da bo tudi besedilo dodano prihodnji teden ustrezno. To bo namreč pomenilo, da smo vsi razumeli, da moramo biti objektivni in realistični in si zagotoviti ustrezno prihodnost. Potrebujemo en glas za našo prihodnost, za našo politiko, izbira pa je v naših rokah ni omejitev za gospodarstvo. Gospodarstvo nam daje sredstvo, mi pa določamo cilje in mi moramo biti na razpolago našim družbam. Ne obratno, potrebujemo dolgoročno strategijo, ne samo kratkoročno. To je lekcija, ki se moramo naučiti iz preteklosti. V preteklosti smo imeli precej visoko gospodarsko rast, vendar pa je temeljila na špekulacijah, ni se upoštevala pravičnost, okolje, prihodnost prihodne generacije. Zato upam, da bomo imeli prihodni teden precej ambiciozno agendo, ki bo upoštevala trajnostni vidik. To bi moralo združiti gospodarske, okoljske in druge ukrepe. Slišimo nekatere pomembne zahteve. Državljani imajo sanje in imajo strahove. Bojijo se, da bodo izpadli z trga dela in da bodo žrtve arogantnega špekulativnega trga, ki je že uničil finančni trg. Zato potrebujemo politiko za polno zaposleno, za kakovna delovna mesta ter za povečanje zaposlenosti. Cili Evrope bi morali biti odličnost, ne pa zniževanje socialnih standardov. Gospod Gigold, eno minuto. Ja, verjete, prezident, eh, äh, foj noh prezidenten, zunaj smo. Gospa predsedujoča, gospoda predsednika, kriza evropskega gospodarstva je tako globoka, da v tem položaju dejansko moramo pričakovati konkretne predloge, konkretne predloge v smeri, kako, kakor jih oblikujejo različni predstavniki. Gospodarsko upravljanje zahteva parlament posem drugače. Dajte predlog, kako lahko delimo tveganje za visoko zadoženost, tako da Grčija in drugi ne bi trpeli preveč zaradi obresti. Dajte predloge, kot jih je zahteval včeraj odbor Ekon, ki bodo odpravili nesorazmere in neravnovesja. Ni treba kaznovati le države v primankljaju, temveč je treba iskati tudi um, razloge in reforme tam, kjer so, uh, kjer so še plusi. Potrebujemo uh, tudi delo proti davčni konkurenci. Take predloge je parlament že izdelal in od vas je odvisno, da sedaj stvari date končno že na mizo. Naslednji govornik pa je gospod Odi za dve minuti. Predsednik sveta, ministri, predsednik komisije, kolegi. Končno ste med nami, gospod predsednik Evropskega sveta in dobrodošli. Najprej bom ponovil, kako razočaran sem, da vaš prvi politični korak ni bil ta, da bi obiskali 1. decembra, takrat, ko ste prevzeli svoje delo pred nas. Tudi vi ste politik kot mi in tega ne moremo, našega posla ne moremo upravljati brez demokracije. To, kar smo se naučili iz francoskih in nizozemskih referendumov in tudi druge, če bi vprašali, bi rekli, da ljudje niso proti Evropi, temveč imajo vtis, da se gradi brez njih in včasih tudi naproti njih. Po zaslugi gospe Merklove, ki je bila na vašem uh, stolu takrat pred dvema letoma, so ta vprašanja znova v osrčju Lizbonske pogodbe. Razumeti morate ta položaj. Nič ne, ne moramo storiti brez državljanov in njihovih predstavnikov. Naš parlament mora tudi razumeti, da se ničesar ne doseči brez držav članic, torej morajo biti udeležene vse države članice. Sedaj se lotimo podrobnosti. Državljani trpijo zaradi tega, ker ne razumejo, odkot vse te motnje. Vaša naloga pa je, da prepričate Evropski svet in da utrete nove poti, da pokažete, da Evropa ni problem, da več rešito, da bo Evropa zaščitila ljudi in delovala v njihov prid. Kakšna najbolj vloga Evropske unije? Nam lahko poveste kaj več o ravni medvlavnosti znotraj eh, vaše strategije, zlasti, eh, ko govorimo o gospodarskem upravljanju, ki ga tako potrebujemo in tudi kakšna je vaša vloga pri vzpostavljanju zunanje politične eh, strukture. Želimo si voditelja, vodjo, vi ste vodja in ni prav, da sedite na številki na sedežu številka dva, temveč bi morali sedeti na prvem sedežu. Od vas je odvisno, da spodbujate države članice, da ukrepajo. Hvala lepa, da ste tukaj. Imate veliko kovosti. Nikar se ne bojte ljudi ali njihovih predstavnikov. Če, če jih boste imeli radi, vam bodo ljubezen vračali. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Koferati za minuto 30. Hvala, gospod predsedujoča. Pri opredelitvi srednjeročne strategije bo Evropa morala upoštevati učinke gospodarske krize, ki danes kaznuje ta del Evrope. Vemo tudi, da je delno tudi zaradi tega Lizbonska strategija dosegla slabe rezultate. Komisija nam je povedala, kakšni so cilji za polno zaposlenost. In menim, da je prav, da si zastavimo tak cilj. Najprej potrebujemo instrumente za nadzor bank, zato da ne bi ponovno bile vzpostavljene okoliščine, ki nas že danes tako zelo tepejo. Potem potrebujemo velike naložbe za raziskave in razvoj, zlasti če želimo zeleno gospodarstvo. Ampak, če naj bodo te obsežne naložbe mo možne, potrebuje Evropa euroobveznice in sankcije za uresničevanje gospodarskih ciljev. To so bile glavne omejitve prve Lizbone. Potem pa potrebujemo na fiskalnem področju, pa tudi na plačnem področju skupne cilje. Potrebujemo skupno industrijsko politiko za to, da bomo lahko ohranili našo tradicijo. Prav tako potrebujemo nov zagon pri socialnem dialogu. Omejiti moramo dolgotrajno brezposelnost, s katero se mnogi naši sodržavljani srečujejo. Hvala lepa, kolega. Naslednja govornica je gospa De Castillo za minuto in pol. Najlepša hvala, gospa predsedujoča in gospod predsednik Van Rompuy, gospod Baroso, aha, vas ni več tukaj. Kakorkoli že. Lepo mi je bilo, da vaju vidim skupaj. Dobro je bilo videti tudi, da se oba letujeta temeljnih vidikov strategije Evropske unije za naslednjih deset let. To je zelo pomembno. In zelo me je zanimalo to, kaj sta imela povedati o prihodni strategiji. Očitno se široko trideseta glede strategije pravite, da mora biti takšna, da je dosegljiva, da bo uspešna in tudi to, da jo je treba vse čas ocenjevati in da moramo vse čas ugotavljati, ali napredujemo v pravi smeri, ki smo si jo zastavili. To je bistvenega pomena in mislim, da je to bistvena sprememba v primerjavi z Lizbonsko strategijo. Rada bi podarila le eno stvar in to je notranji trg. Več kot 20 let evropski je, kar je začel veljati evropski notrni trg. Sedaj, po 20 letih, imamo še veliko dela, da bi dosegli ustrezno delovanje notranje trga na večini naših sektorjev. V nekaterih primerih zaradi tega, ker so sektori novi, naprimer, ko gre za digitalni trg, ampak tudi pri drugih sektorjih je tako. Vidimo takšno razdrobljenost, toliko ovir, da prikrajšujemo evropsko gospodarstvo za ekonomijo obsega, ki ga ki jo potrebuje, če resnično želimo razviti konkurenčnost, ki jo potrebujemo in s tem doseči rast in zaposlitev, ki jo potrebujemo. Gospod Van Rompuy, gospod Barroso, potrebujemo ogromno politične energije. Brez nje ne moremo doseči naših želja. Potrebujemo vodstvo in vidva gospoda imata veliko odgovornost na tem področju in jaz sama zelo računam na vaju. Hvala lepa, gospa kolegica. Naslednji pa je gospod Bulman za minuto 30. Gospa predsedujoča, gospod predsednik komisije, kolegice in kolegi, gospod Van Rompuy. Le dve stvari bi želel natančno velati. Ali že imamo strategijo, ki obljublja uspeh EU 2020? Ne, nimamo je še. Zakaj ne? Jaz vam bom povedal, zakaj ne. Ko vi v komisiji govorite, da, ali pa kot države članice rečejo, da bodo najprej se posvetile hitri konsolidaciji uh, eh, proračuna in se potem posvetile gospodarstvo in um, zaposlovanju, potem se to vrsten račun ne izide. Uh, Če nam ne verjamete, potem si preberite izjavo mednarodnega denarnega sklada od včeraj, namreč eh, poprašovanje še ni naraslo, skrbijo nas domače investicije. Če nimamo integrirane strategije, da bi dosegli eh, in da bi postavili v središče cilje za zaposlitev, potem krize ne bomo prebrodili. Potem ali imamo odgovor na krizo dolgov? v tistih državah, ki so pod največjim pritiskom. Ne, zaenkrat še nimamo odgovora. Države so delale napake, ne le ena. In če si natančno preberete podatke in če poslušate analitike, potem boste vedeli, da vsaj polovica uh, grških dolgov gre na račun špekulantov, ki jih niste hteli regulirati toliko časa. Torej, teh uh, hedž skladov, kaj zdaj potrebuje? Potrebujemo Evropski denarni sklad, sklad, ki bo pomagal tem državam, ne le zun. Ne le, da dajemo pomembne kredite in pametne kredite zgolj, evrske, zgolj izven evrskega območja, ampak tudi v njem. Le tako bomo rešili krizo in to zdaj. Hvala lepa, gospod Bulman. Sedaj pa gospa Džuri za dve minuti. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Spoštovani kolegi, kot članica predsedujočega trija, kot uh, članica, ki prihaja iz predsedujočega trija, Mačarska je, moram priznati, vrednost um, dejavnosti gospoda von Rompuja. Res je, da smo sedaj na tistem sečišču, ki se bo izkazalo in ki bo pokazalo, kako bo odslej delovalo evropsko stališče. Potrebujemo trdno roko in razumno upravljanje. To je član, ki prihaja iz nekdanje komunistične države in sedaj vidimo v določenih državah nekoliko zadržavnost glede načrtov, um, kar je mogoče razumeti. Naj vam komentiram institucionalno razsežnost. Odločiti se moramo, za koga je namenjena nova strategija, kdo so njeni naslovniki. Če menimo, da so naslovniki državljani Evrope, Eh, ki jih želimo prepričati, pretegniti na svojo stran in s katerimi želimo sodelovati in um, s katerimi želimo ustvariti Evropsko unijo, ki bo močnejša in bolj konkurenčna, potem moramo delovati v duhu eh, Lizbonske pogodbe. V celoti moramo vključiti Evropski parlament in nacionalne parlamente v te dejavnosti ta razprava ni nadomestila za obravnavanje te teme znotraj splošnega postopka, da imamo poročevalca in da se o poročilu razpravlja znotraj političnih skupin. Kar zadeva vsebino, mora ostati najpomembnejši cilj ustvarjanje delovnih mest. Le to je lahko izhodišče za vsakršno novo strategijo. Glede tega, kako lahko to dosežemo, vemo le malo ta hip, kakšne so prioritete, kakšno bo tesnejše gospodarsko usklajevanje znotraj Evropske unije. Pri tem pa moramo pošteti presevete naslednje točke. Evropska unija je postavljena postaja močnejša zaradi politik skupnosti in ne bi bilo prav, če bi sedaj ravnali v neskladju z ustavnimi pogodbami. Kot drugo, nova strategija mora služiti interesom vseh regij v Evropi, ne le uh, posameznim podjetjem in sektorjem. Kot tretje, zagotoviti moramo, da bo ta strategija ukrojena po realnostih držav članic. Hvala lepa. Naslednja govorka je gospa Podimata za 2 minuti in 30 sekund. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Ta razprava je zelo zanimiva o strategiji Evropske unije za leto 2020. Seveda pa vsi zelo dobro vemo, da je na neformalnem svetu februarja bila glavno vprašanje grško, grška tema. In vemo tudi, da je bil rezultat tega sveta neformalna izjava predsednikov držav in vlad, ki so izrazili politično podporo z Grčiji. Ljudje so rekli, da so pripravljeni aktivno delati v smeri stabilnosti evra in da so gotovili, da Grčija ne prosi za finančno pomoč Evropske unije. Pri tem bi želelo omeniti, da Grčijo in predsednik vlade vse čas trdita, da Grčija ne zahteva finančne pomoči, torej od nobenega Nemca, Avstrica, od nobenega drugega davkoplačevalca. Skratka, nihče drug ne, ne bi plačal njegovega dolga. Grčiji bodo z lastnim prizadevanjem omejili svoje dolgove z ukrepi, ki so jih že objavili. Gospod Ferhofštad, ni res, da je Grčija potrdila, da so vsa ta dejstva, ki se nanašajo na ta posojila Goldman Sachs, niso izplačana. In um, ta bodo izplačena pravočasno. Gospod Morozo sedaj ni več tukaj, ampak rada bi povedala oziroma ga vprašala, zakaj se zdaj zahteva le od grške vlade, da predloži zelo natančne načrte. Uh, leta 1998 do leta 2008 je veliko držav članic ravnalo tako in v velikih medijih smo, številnih medijih smo lahko brali o tem. Skratka, fin Grčija ne zahteva finančne podpore, temveč prosi za nekaj drugega, drage kolegice in kolegi. Uh, ne, prosi za nekaj, kar bi moralo biti samo omevno in ne samo zato, ker si član evropskega območja. Ne, nekaj zaradi tega, ker si član Evropske unije. Skratka, želi si politične podpore, solidarnosti in zaupanja. In dejanskega, iskrenega zaupanja, podpore, ki ne bo ostale izražena le v besedah, temveč bo imela tudi meso, torej bo tudi vsebinsko podprta in ni dobro, da sedaj le poslušamo prazne besede. Od partnerjev si Grčija želi, da agirajo, da ne zapadajo špekulacijam. Želimo si tudi podporo pri izvajanju ukrepov, kajti kadar iz če bodo ljudje podprli špekulante, potem bodo vsi ukrepi napovedane vlade um, propadli. Sedaj ne smemo tiščati glave v peska. Grčija se vedno želela postati član evrskega območja in sedaj moramo vsi sprejeti vse potrebne ukrepe, da bi zaščitili evrsko območje. Hvala lepa. Vse bi vas želela obvestiti, da danes dejansko imamo zgolj pet minut na voljo za postopek catch DI. Imamo resnično zelo malo časa. Skratka, eno minuto za govorca in imamo približno 30 ljudi, ki se je prijavilo k besedo, besedi. Torej, mislim, da nima veliko smisla, da se še prijavljate k besedi, kajti časa je premalo. Naslednji govornik je gospod De Castro, ki mu pripada ena minuta. Signor Presidente, non posso esimermi dal manifestare tutto il mio... Gospa predsedujoča, gospod predsednik, celoten odbor za kmetijstvo, ki mu predsedujem, obžaluje to, da pravzaprav v strategiji ni govora o kmetijsko-živilskem vidiku. Strategija komisije za naslednjih deset let ne vsebuje varnosti prehrane in vprašanja ohranjene zaposlenosti na podeželju. Kako si predstavljate zeleno Evropo, trajnostno Evropo, ne da bi upoštevali, da 45 odstotkov celotnega ozemlja Evropske unije obdelujejo kmetovalci, 30 milijonov delavcev dela, ki jih moramo zaščititi, zavarovati. Prav tako. Preden iščemo nova delovna mesta, moramo ohraniti sedanja. Kmetijstvo zagotavlja vrsto storitev hrano, pokrajino, prav tako zagotavlja tudi socialni vidik. Špansko predsedstvo je želelo močno kmetijsko politiko. Gospod predsednik, ta huda pomankljivost me zelo skrbi, upam, da bo parlament to uspel popraviti. Hvala lepa. Zadnja govornica pa je gospa Jakon Sarit, prav tako za eno minuto. Hvala lepa. Glede na kitajski koledar je sedaj leto tigra in Kitajska je gospodarski tiger. Indija je trenutno veliko gradbišče in mislim, da bo zlasti razvoj Indije vplival tudi v veliki meri na nas v Evropi in prav zaradi tega potrebujemo nov ritem, na novo moramo odpreti svoje meje in jasno moramo povedati, kaj pomeni EU 2020. Potrebujemo skupno gospodarsko politiko, davčno politiko in opredeliti moramo, katere so šibkosti in uh, investirati moramo v inovacije in uh, tehnologije. Dve vprašanje imajo. Na podlagi te grške tragedije, kako bomo to vrst, na podlagi to vrstnih ukrepov nadzorovali izvajanje naših pogodb? kako bomo nadzorovali izvajanje pakta o stabilnosti in rasti in kako bomo lahko zagotovili, da bo ta nova strategija bolj uspešna, kot je bila Lizbonska strategija, kajti državam članicam je za njo prav malo mar. Hvala lepa, sedaj imamo pet govornikov, prosim vas, da se držite besede, če, se boste, če boste še krajši, bomo lahko slišali morda še več mnen, prvi govorec pa je gospod Marinesku. Mulțumesc, doamna președinte. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod predsednik sveta, veseli me, da vas smem videti tukaj v Evropskem parlamentu. Presenečen sem, da se svetu tako zelo mudi sprejeti odločitev brez posveta z Evropskim parlamentom. Potrebujemo strategijo EU 2020, kajti Lizbonska strategija je propadla. Dokumenti, ki pa sedaj krožijo, so zelo splošni in ne opisujejo prihodnih izzivov. En primer, socialna razsežnost. Ena od težav je starajoče se prebivalstvo in pomankanje visoko sposobljenih ljudi. Torej, dva odstotka proračuna za raziskave in inovacije je velika napaka. Ta odstotek bi bilo treba popraviti. Razvoj in, raz, in um, raziskave bi lahko temeljile na javno-zasebnem partnerstvu in prav tako na spodbudah podjetnikom, da eh, investirajo v laboratorij, tako da se prepreče beg možganov. Naslednja govornica je gospa Danova. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Skušala bom biti uh, kratka, tako da se držim časa. Obžalujem, da predsednika komisije ni več z nami, vendar pa sem vesela, da je komisar tukaj, ki je pristojen za medinstitucionalno eh, sodelovanje. Verjamem, da če naj bo eh, strategija EU 2020 uspešna, morajo pravzaprav tudi evropske institucije konkurirati druga z drugo in seveda tudi sodelovati in tako ustvariti instrumente, brez katerih ukrepov, ki so potrebni, ne moremo izpeljati. Prav tako se mi zdi pomembno, da se znebimo nacionalnih egoizmov in da jih pretvorimo v nacionalno odgovornost, tudi na ravni Evropske unije, kajti sicer ne bomo mogli govoriti o harmonizaciji socialne, davčne politike in ne bomo mogli izpolniti nalog, ki so povezane z gospodarsko politiko in skupno politiko. In Eh, le tako bo Evropska unija konkurenčna na svetu. Sedaj pa vidim, da gospoda Stasa ni v dvorani, potem je naslednji govorec gospod Daf. Um, gospod predsednik, resnično sem vam hvaležen, da ste opisali specifikacije in naloge vašega dela, vendar pa v celoti še ne razumem, uh, zakaj se izmikate odgovoru na moje parlamentarno vprašanje. Rad bi vas prosil, da znova razmislite o vašem pristopu k temi parlamentarnih vprašanj. Prav tako bi se vprašanje opravičil za neverjetno grozen nastop Nigela Ferraja. Rad bi vam zagotovil, da velika večina britanskih poslancev vas bo obravnavala zelo spoštljivo. Najlepša hvala. Hvala lepa. Naslednji govornik je gospod Papa, Papa, Papa Nikolaov. Hvala lepa, gospod predsednik. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. V zadnjih dneh se vsa Evropa ozira proti Grčiji. To so sedaj povedali že mnogi. Po vsem svetu vlada gospodarska kriza in ta ni prizadela le gospodarstva v Grčiji, ampak tudi druge države. To vemo vsi. Tukaj vidimo krizo, kakršna še ni bila, kakršna še ni bilo in vidimo, da so bile, poče, da so ljudje počeli grozne stvari. In gospe in gospodje, naj vam povem, da Grčija ni na robo stečaja in prav tako Grčija ni zaprosila za finančno pomoč. Ne, po, želimo si politične podpore. Grčija prosi za resnično solidarnost drugih držav članic v okviru Evropske gospodarske in monetarne unije, kaj ti za to gre. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Tikav. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Na začetku letošnjega leta je brezposelnost zrasla na 10 odstotkov in tudi proračunski uh, primankljaji so zrasli. Evropske državljani zahtevajo odgovor na gospodarsko krizo, socialne spremembe in klimatske spremembe. In vsi bi morali si prizatevati za ustvarjanje in ohranjanje delovnih mest in za izgradnjo uh, ustrezne infrastrukture, prometne in tudi izobraževalne infrastrukture. Moramo investirati v energetiko in v varno prometno infrastrukturo. Investirati moramo v energetsko učinkovitost za stavbe, hkrati pa tudi za industrijsko opremo. In na ta način moramo ustvariti do leta 2020 20 milijonov služb. Prav tako moramo modernizirati opremo znotraj Evropske unije, ne pa da to, eh, to tehnologijo prenašamo izven Evropske unije. Starajoče se prebivalstvo in manjša rodnost zahteva ta reformo socialnih sistemov, če želimo zagotav, zagotoviti dostojno življenje vseh državljanov. Hvala. Uh, Najlepša hvala. S tem je razprava zaključena. Gospod Šefkovič, predsednik oziroma predstavnik komisije, pa sedaj ima besedo. Uh, Gospod predsedujoči, spoštovani člani in članice Evropskega parlamenta. Gospod predsednik komisije mora oditi zaradi drugih dožnosti, ampak resnično mi je čas, da smem odgovoriti na vaša mnenja v imenu predsednika Barosa in v imenu komisije. Najprej se bi vam zahvalil za zelo zanimivo razpravo, za število zanimivih zamisli, za entuzijazem in za podporo, ki ste jo izkazali strateg do strategije EU 2020. Brez vaše podpore ta strategija ne bo uspešna. Lahko vam zagotovim, da bo komisija tukaj zelo angažirana. Državljani, zaposlovanje, zniževanje revščine, vse to bo v srčju te strategije. Prav tako vam lahko zagotovim, da smo se naučili naukov iz Lizbonske strategije. To pomeni, da se bomo sredotočili na manjše število ciljev in vsekakor bomo tudi izboljšali upravljanje te strategije. V komisiji nas navduhuje velik interes in upamo, da bomo tudi imeli veliko podporo Evropskega parlamenta pri tem. Prav tako nas spodbuja to, da čutimo, kako nujno je obravnavati to temo in da je danes atmosfera drugačna, kot je bila pred petimi leti, ko smo govorili o parametrih Lizbonske strategije. Vendar pa moramo storiti več. Eh, povezati moramo lokalno, regionalno raven in najpomembne državljane, ki bodo podprli to strategijo. Poskrbeti moramo, da na to ne bodo gledali kot na administrativno vajo, temveč kot na pristop, s katerim skušamo izboljšati življenje v Evropi in v njihovih državah in regijah. In rad bi vas prosil, čestitljivi člani, poslanci, pomagajte nam pri izvajanju te naloge naj ne konkuriramo med uh, institucijami, sodelujmo, osredotočimo se na prednostne naloge in s tem dosežemo relevantne rezultate. V strategiji EU 2020 želimo spostaviti tri eh, stebre, ki bodo temeljili na jasni trajnostni um, strategiji. Osredotočiti se moramo na oska grla, ki uh, um, upočasnjujejo Evropsko unijo in ki onemogočajo, da bi izkoristili celoten potencial. Bolj se bomo osredotočili na usposabljanje in ozobraževanje, tako da bo delovna sila še naprej konkurenčna in takšna, kot jo Evropa zasluži. EU 2020 bo še naprej povezana s paktom za stabilnost in rast, kajti to je ključnega pomena za ekonomsko stabilnost. Danes smo veliko govorili o Grčiji in radi vam zagotovil, da je bil dosleže, dosežen konsens, da bodo države članice v evropskem območju sprejele odločne ukrepe, da bi zagotovili in ubranili finančno stabilnost evropskega območja. In tukaj komisija trdno sodeluje z Grčijo in nadzoruje, kako izvaja priporočila. Pri tem sodelujemo z ECB in tudi z mednarodnim denarnim skladom, ki nam daje tehnično podporo, sedaj pa je kocka na strani Grčije, da spreme uh, dejanske ukrepe. Imamo orodje, da zaščitimo finančno stabilnost v evropskem območju, če bo to potrebno. To seveda v glavni vrsti povezuje člane evropskega območja, komisijo in Evropsko centralno banko in pripravljeni smo, da bi koordinirali ukrepe, na, vendar pa mora najprej se odviti vsaka stopnja tega procesa in sedaj je prva na vrsti Grčija, ki mora izvesti potrebne reforme in upeljati ustrezne ukrepe. Tako da mislim, da smo pripravljeni, da sprememo drzne ukrepe, bodi si za EU 2020 ali pa za situacijo v Grčiji. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ευχαριστώ πολύ. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου, κύριος Βανόμπαϊ. Uh, Najlepša hvala. Sledi še izjava predsednika sveta, gospoda Rampoja. Gospod predsedujoči, kolegi in kolegice, zelo me veseli, da smo danes imeli to razpravo in zelo sem vesel, da sem se odzval na vaše povabilo in prišel sem. E, smo na začetku oblikovanja strategije za leto 2020 in razprave se pravzaprav šele začenjajo. Uvodne razprave so se začele 11. februarja, sledil pa bo tudi vrh sredi marca, strategijo za leto 2020 oziroma strategijo za zaposlovanje in gospodarsko rast pa bomo dokončali junija. Torej nekaj časa še imamo za izmenjavo mnen in za to, da ugotovimo, katere ukrepe želimo sprejeti. Zelo me veseli, da se je danes pokazala vaša ambicioznost. Ravno tako pa me veseli tudi občutek urgentnosti, ki je bil prisoten tudi danes. podan je bil tudi prispevek, ki ga lahko zgolj preziram, ampak eh, glede tega ne bom nadalje komentiral. Kar zadeva gospodarsko strategijo, pa mislim, da je potrebno razlikovati med tremi različnimi obdobji. Prvo obdobje je obdobje, v katerem še vedno smo. To je obdobje finančne krize in vseh njenih posledic. Dovolite mi, da Eh, spregovorim nekoliko drugače, kot je govorila večina govornikov v dvorani danes. Eh, naj pojasnim, kaj eh, imam v mislih. Želim spregovoriti o pozitivnih plateh Evropske unije, kajti marsikaj pozitivnega se je zgodilo v zadnjem času. Naučili smo se določenih lekcij iz krize v 30 letih in zdaj v, smo v letu po izbruhu največje krize. In leta 2010 večina držav že beleži pozitivno rast preobrat v 30-ih ni bil tako hiter, kriza je trajala do konca desetletja in zakaj beležimo pozitivno rast? Zato, ker smo sprejeli ukrepe, ker smo sprejeli ukrepe za reševanje finančnih institucij, ne zato, ker bi jih eh, imeli kot take tako radi, ampak zato, ker pač brez njih gospodarstvo ni mogoče. Eh, ravno tako smo zasledovali in inteligentno o, eh, vodstveno politiko in unesli likvidnost v finančni sistem, česar tudi niso naredili pred 70 leti. Kljub vsem težavam smo vsaj v 16 državah uspeli vzpostaviti območje monetarne stabilnosti. Medtem, ko so se v 30 letih pojavljale velike konkurenčne razlike, kakršnih danes nimamo. Lotili smo se riskantne proračunske politike s tem, ko smo povečali zadolževanje za to, da bi spodbudili rast. Nismo pa naredili tistega, kar se je zgodilo v 30 letih, da bi se torej kar najhitreje povrnili na uh, uravnotežen proračun. Poskušali smo torej obvarovati svoj notranji trg, ki ni popoln. Uh, potrebno ga je poglobiti in gospod Monte bo na tem področju predstavil konkurentne predloge. Nismo pa ostali ujeti v protekcionizmu iz 30-ih let. E, torej, iz e, velikih kriz, ki smo jih izkusili, smo se naučili nekaj. In e, naj grem še dlje. Po zaslugi Evropske unije obstaja skupina G20 in mi smo bili tisti, ki smo dali pobudo za to, da eh, obstaja ta forum, kjer se srečujejo eh, vlade največjih držav in se borijo proti krizi. Res ta način ni popoln, ampak še naprej bomo nadaljevali s tem delom. Evropska unija ne more biti vedno v obramnem položaju, ker ti zgodilo se je tudi mrsikaj pozitivnega. Zdaj pa je čas, da opustimo izhodno strategijo in najdemo neko ravnovesje med tem, da ne bi prehitro opustili proračunskih eh, stimulacij in da bi se srednjeročno vrnili na uravnoteženost proračunov, kar bo seveda potrebno za financiranje eh, pokojninskih sistemov za financiranje socialne varnosti, za financiranje zdravstvenih sistemov gre za težavno ravnovesje, ki ga moramo najti in pakt rasti in stabilnosti nam bo ponudil način, da to dosežemo. Ne zahtevamo torej takošne povrnitve na uravnotežene proračune, ampak zahtevamo, da postopoma države ponovno dosežejo tri odstotke. Proračunsko ravnovešenost je torej srednjeročni cilj in mislim, da je to prava politika. Kar pa zadeva Lizbonsko strategijo, vemo, kakšne so bile pomankljivosti te strategije. Ne smemo pa pozabiti, da je finančna in gospodarska kriza povsem prekinila izvajanje Lizbonske agende. Seveda je prišlo do vrzeli, ki jih ni potrebno naštevati, saj jih vsi poznamo. Želim pa povedati naslednje. Vsekakor potrebujemo korenite reforme in te pomembne reforme na evropski ravni in na nacionalni ravni eh, bodo terjale sprejemanje določenih proračunskih odločitev in nobeno naključje ni, da v sklepih, ki ste jih dobili v pismu, ki sem vam ga poslal, torej nobeno naključje ni, da tam povezujemo proračunsko razpravo eh, v pravnem eh, okviru pakta stabilnosti z gospodarskimi reformami. Kajti, če želimo izvajati več raziskav, več vlagati v razvoj, eh, bo potrebno eh, za to poskrbeti v nacionalnih proračunih in v finančni perspektivi Evropske unije. To torej pomeni, da bo potrebno sprejeti določene proračunske odločitve še ena posledica spre, odločitev sprejetih v skladu z Lizbonsko strategijo je, da tisto, kar uh, eh, sprememo kot cilje, niso nujno vedno neki mehki cilji. Lahko imamo tudi konkretne, trde cilje. In tukaj se pojavijo težave. Eh, obstaja potreba po reformah, potem pa je tu še vprašanje izvajanja teh reform ne govorim o tem, kar je bilo rečeno eh, danes tukaj, ampak eh, izven evropskih eh, institucij ljudje zahtevajo korenite reforme in vendar ljudje, ko odidejo v svoje države, vidijo, da vidnih učinkov ni. Potrebujemo torej doslednost. Evropska unija ne bo edina, ki bo izvajala reforme. Lahko te reforme spodbujamo in za nje ponudimo pravi okvir, vendar pa bo veliko reform potrebno izvesti na nacionalni ravni. Gre torej tudi za vprašanje politične volje. Ravno politična zavezanost je najpomembnejša. Pogosto slišimo, da so potrebni bolj zavezujoči cilji vendar pa je o tem potrebno razmisliti. Podal sem kar nekaj predlogov, ki mislim, da so inteligentnejši od zavezujočih ciljev. Ampak eh, tudi pakt stabilnosti, ki vsebuje določene zavezojoče cilje, ni uspel nesti reda v določene države. Z metodo torej ne moremo rešiti vsega. Metoda brez politične zavezanosti, brez politične predanosti, eh, ne prinese veliko. Kar pa zadeva gospodarsko strategijo, eh, prav nekateri pravijo, da potrebujemo bolj zavezujoče cilje, ampak eh, Lizbonska pogodba tega ne predvideva, kar zadeva gospodarske smernice. Tega nisem sestavljal jaz, to so sestavili drugi. Ravno tako niso predvidene nobene kazne ani sankcije, ko gre za uresničevanje gospodarskih smernic. Eh, poglejte si natančneje 121. člen. Politična predanost, politična zavezanost na evropski in nacionalni ravni je ključna in brez te zavezanosti ne bomo uspeli storiti ničesar. In še nekaj besed za zaključek v zvezi z Grčijo. Mislim, da smo poslali pravo sporočilo. Posredovali smo sporočilo o odgovornosti, o odgovornosti grške vlade ki se mora lotiti zelo težavne situacije, ki jo je pravzaprav podedovala. Sprejeti mora drzne ukrepe in 11. februarja so nam povedali, da če trenutni ukrepi ne bodo zadostovali za to, da bi dosegli 4 odstotno zmanjšanje eh, dolga, bodo sprejeli dodatne ukrepe. Eh, Mi smo povedali, da bomo izvajali bolj podroben nadzor, ne samo na pobudo komisije, ampak tudi s pomočjo Evropske centralne banke in eh, strokovnim znanjem mednarodnega denarnega sklada. Mislim torej, da smo eh, jasno razmejili, kje eh, so odgovornosti. Če pa bo potrebno, je seveda tu tudi vidik solidarnosti. Grčija pravi, da tega ne želi izkoristiti, ampak posredovali smo dve sporočili. Sporočilo odgovornosti in sporočilo solidarnosti, če bo ta potrebna. Seveda moramo na podlagi tega, kar se je v Grčiji dogajalo v zadnjih letih, sprejeti določene sklepe. Uh, Eh, enako velja za evroobmoče. Bolj proaktivni moramo biti tako pri zbiranju podatkov, kot pri oblikovanju politik. Ta kriza je predstavljala tudi izziv, kajti potrebnega je več usklajevanja. In ravno iz tega razloga vsaka kriza predstavlja izziv in iz vsake krize se je potrebno tudi naučiti določenih lekcij. Tako kot smo se naučili iz krize v 30-ih, se moramo naučiti kaj tudi iz zdajšnje krize. Eh, in to bo pomenilo boljši nadzor nad trgom, eh, boljšo politiko za bančni sektor, ravno tako pa se moramo naučiti lekcij tudi iz grških izkušenj. Za zaključek naj povem, da me veseli, da sem tukaj priča enake ambicioznosti, enake politični volji za zasledovanje gospodarske politike in strategije ki eh, bo pomenila odziv na težave, s katerimi se soočamo zdaj. Kot je že bilo rečeno, ne gre samo za odgovornost enega ali dveh posameznikov, gre za kolektivno odgovornost vseh evropskih institucij in vseh evropskih držav članic. Uh, Sicer ne bomo uspeli rešiti svojega socialnega modela in ne bomo uspeli ohraniti svojega položaja v svetu. S tem eh, torej za danes zaključujem in v tem duhu bom tudi nadaljeval s svojim delom. Hvala. Uh, Najlepša hvala, gospod predsednik. V veliko veselje nam je, da ste bili z nami. Uh, v Grčiji pravimo uh, za ljudi, ki se lotevajo težkega dela, da jim želimo, da imajo železno glavo, zato da se bodo lahko soočili z vsemi težavami. Mislim, da če je še nimate, uh, jo boste nedvomno pridobili in še enkrat hvala, da ste bili z nami. Torej, kolegi in kolegice, po dnevnem redu sedaj sledi Eh, izjava visoke predstavnice v zvezi s prednostimi nalogami parlamenta za svet OZN za človekove pravice. Začenjamo z razpravo.